Okay. Good morning, everybody, and please. Dobro jutro še enkrat. Prosim, da zasedete svoje mesta. Začeli bomo z našim sestankom na ta zelo pomemben in eh, poseben dan. Praznujemo Mednarodni dan žena leta 2012. Vse udeležence naj informiramo o tem, da imamo na voljo prevode oziroma tolmačenje vse jezike, uradne jezike. Najti morate samo svojo številko. 11 je švedščina, naprimer, to vem. Slovenščina pa je 20. Uvod bo podal, uvodni govor bo podal novi predsednik Evropskega parlamenta Martin Šulc. Izvolite. Dobro jutro, predsedujoči Gustafsson, dobro jutro, gospe in gospodje. Prisrčno vas eh, pozdravljam v Evropskem parlamentu. Svetovni dan žena oziroma žensk je za nas zelo pomemben delovni dan, pomemben dan za debate, in daje izjemno pomemben politični signal v Evropskem parlamentu vsako leto. Ponosni smo, da debate za, o enakopravnosti spolov potekajo že dolga leta v ostrem pogovoru, tudi v odnosu do drugih eh, evropskih institucij, kot tudi v sodelovanju z nacionalnimi institucijami ter v sodelovanju s civilno družbo, gospodarstvo, sindikati, področja kulture in izobraževanja. Evropski parlament, sploh eh, kolegice v Evropskem parlamentu, ki so predstavljali avangardo za boj za enakopravnost, je vedno bil vodil na tem področju. Tudi vaš odbor, gospod Gustafsson, predstavlja to delo v Evropskem parlamentu kot eh, predsednik Evropskega parlamenta bi vam osebno izrazil velik kompliment za uspešno in tudi trdo delo, tudi neumajno delo, ustrajno delo. Gospod in gospodje iz odbora za pravice ženski in eh, predsednik Gustav Son, še posebej se znajo uveljaviti, se znajo boriti in so tudi takšni predstavniki naše institucije. Hvala lepa za to konferenco, hvala lepa tudi kolegici Edith Bauer, ki vidite na moji desni. Gospa Bauer je poročevalka Evropskega parlamenta na temo leta, ki smo ga ki smo izbrali za to leto enako plačilo za enako delo. Razprava. Na to temo je po mojem mnenju, kot tudi mnenju večine v tej hiši, osrednjega pomena pri vzpostavljanju socialne pravičnosti na tem kontinentu. Zame osebno, in to pravim kot moški, tudi kot mož suprog. Za me je eden največjih izzivov in tudi sramot, gre za resnično sramoto, da se za isto delo plačuje drugačno plačilo. To je tako veliko ponižanje za tiste, ki dobijo manj denarja, torej predvsem za ženske, da mi včasih preprosto zmanjka besed, s katerimi bi lahko opisal to neenakost. Zato sem vesel, da je to naša tema leta. Enako plačilo za enako delo na enakem kraju, kjerkoli v Evropi. To je naš cilj. In zato se mi zdi, osrednjega pomena, da lahko danes o tem razpravljate z kolegico Bauer. In veseli me, da ste to postavili v središče vaše današnje razprave. Prejšnji teden sem bil v Grčiji. Obiskal bom tudi druge države članice Evropske unije v naslednjih tednih, mesecih. Države, v katerih je, je gospodarska kriza in finančna kriza pustila hude posledice. Prejšnji teden sem v Grčiji doživel, koga najprej prizadene takšna kriza. To so ženske in mladi. Neenaka obravnava spolov se v krizi še posebej izraža. In čeprav bomo danes eh, na mednarodni dan žena govorili predvsem o enakopravnosti, naj izrazim svojo globoko zaskrbljenost na tem, da v Evropski uniji, v najbogatejšem gospodarskem območju sveta, kjer imamo države z najbolje izobraženo mladino vseh časov, z visoko kvalificirano generacijo mladih eh, žensk in eh, moških, da imajo tudi stopno brezposelnost rasti, ki presega ponekod 50 odstotkov. To je zelo dramatično. Še bolj dramatično je, da veliko teh eh, mladih eh, ženski in eh, moških ne povezuje več Evropske unije z upanjem, ampak na Evropsko unijo gleda kot vir njihovih težav. To velja tudi za mnogo žensk, ki se upravičeno čutijo nepravično obravnavane. Zato moramo poskrbeti za enakopravnost in za odpravo socialnih neenakosti v Evropski uniji. To je ena od osrednjih tem, s katero se ukvarja Evropski parlament. Mislim, da je jasno, da če kriza še posebej prizadene ženske in če med eh, mladimi vlada izjemno visoka brezposelnost, da je med njimi delež brezposelnih žensk večji od deleža brezposelnih mladih moških, kar pomeni, da v kriznih časih je socialna neenakost dramatično prizadene ženske še bolj. Zato moramo ustvariti okoliščine, o katerih boste danes govorili. Tukaj ne gre samo za pobude Evropske komisije in Evropskega parlamenta za korekturo določenih številk. Danes so mi sodelavci povedali, kakšne so natančne številke, ki me skrbijo. 60 odstotkov absolventov univerzo ženske, 12,4 odstotke teh žensk so vodijo prav v velikih podjetjih. To je že presunljiva številka. Da je samo, v, da je samo 3,2 odstotkov vodi podjetij ženske. 3,2 odstotka vodstv podjetij so ženske pri 60 odstotkov žensk absolventk univerz. To je ogromna razlika, o tem ni treba več eh, razpravljati. Zato podpiramo vse pobude, sploh pobude Vivian Reding, za vzpostavitev pravnega okvira, ki bo preprečil takšne razlike. Pogledal sem si tudi dolg seznam gostov in gost, ki so danes tukaj. <clears throat> Zahvaljujem se, da ste prišli. Govorili boste tudi o omejitvi nasilja nad ženskami, zagotavljanju ustreznega varstva, materinskega varstva vzpostavitvi doslednega financiranja teh ukrepov preko držav članic, pa tudi preko Evropske unije. To bodo osrednje teme, eh, s katerimi se bom ukvarjal tudi kot Evropski parlament. Pri dolgem seznamu tem, ki jih boste danes obravnavali, vam želim veliko uspeha. Upam, da bodo razprave konstruktivne in tudi morda kontroverzne, zaradi tega, ker nasprotja vodijo v nova spoznanja. Zahvaljujem se tudi članom Evropskega parlamenta, tudi članom nacionalnih parlamentov, ki so se odeležili tega eh, posveta, kot tudi predstavnik različnih eh, delov družbe. Želim si, da bi bil to danes uspešen in tudi uspešno simboličen dan. Veliko uspeha pri delu in na koncu naj izrazim še željo predsednika Evropskega parlamenta. Je nek institut, ki, ki bi moral imeti dovoljenje za opravljanje potujoče dejavnosti poskušam to inštitucijo od jutra do večera zastopati na različnih mestih. Če torej ne bom ostal z vami, to ne pomeni, da ne spoštujem vašega dela, ampak to moram storiti zaradi tega, ker imam še celo vrsto drugih reprezentativnih eh, obveznosti, tako da upam, da ne boste vzeli kot nevljudno z moje strani, če vas bom po teh uvodnih besedah zapustil. Hvala lepa še enkrat. Uh, uh, Hvala lepa. Hvala lepa, da ste se nam pridružili. To je zelo pomembno. Ste na, nek, na nek način potojoča reklama, zato je za nas tudi pomembno, da ste tukaj. Veseli me torej, da ste z nami. Vem, da imate zelo poln dnevni red, tako da Nas veseli, da ste si vzeli čas in prišli tudi k nam. Okay. Once again, good morning, everybody. Še enkrat torej dobro jutro. Še enkrat pozdravljamo vse. Udeležence pozdravljam tudi predstavnike nacionalnih parlamentov, 25 parlamentov iz 16 držav članic, tudi člani držav kandidatk, dveh držav kandidatk. Pozdravljam tudi člane Evropskega parlamenta, kot tudi govornice v prvem panelu, gospa Enot, gospa Stark in gospa Parentiru. Seveda pozdravljam tudi vse ostale udeležence tega posveta, vsi ste prisrčno dobrodošli. Že nekaj let imamo tradicijo, da na današnji dan izmenjujemo izkušnje in mnenja na Mednarodni dan žena. Mednarodni dan žena so prvič praznovali leta 1911. Več kot en milijon žensk in moških se je odeležilo kampanj za boj za pravice ženske, pravice do uh, uradnih funkcij in odprave diskriminacije. Virginia Woolf je govorila o pomenu tega, da imajo ženske prostor za se. Prav tako je govorila o potrebi žensk, da imajo svoj denar. to je bilo res takrat, kot je res danes. Ekonomska neodvisnost žensk, ki je ključnega pomena za doseganje večje enakopravnosti v en enakega položaja v družbi. To ni edini pogoj, je pa centralnega pomena. Zato se naš odbor za pravice žensk prizadeva za enako plačilo za ženske, ki opravljajo enako delo kot moški. Osredotočam se na gospodarske zadeve in ekonomsko enakost med ženskami in moškimi, kar je pomembno v času, ko mnoge evropske države članice se soočajo z gospodarsko krizo in prihaja do neenakosti. Diskriminacija, plačna diskriminacija žensk in razlike med moškimi in ženskami pri plačilu so velika nepravičnost v Evropi danes upamo, da bo ta medparlamentarni posvet z eh, strokovnjaki in gosti dal jasen signal, da potrebujemo nove aktivnosti za boj proti diskriminacijo, proti diskriminaciji pri plačilu. Pri govornicah v prvem panelu bomo slišali poglede, kako razdeljenost trga dela vpliva na na neenakost med ženskami in moškami, moškimi. V drugem delu bomo lahko prisluhnili izkušnjam iz eh, različnih držav, iz eh, nacionalnih parlamentov in bomo lahko izmenjali najboljše prakse za odpravo razlik, plačnih razlik. Končali bomo z tretjim eh, sklopom kjer bomo lahko prisluhnili korakom Evropske unije pri odpravljanju razlik pri plačilo Vivian Reding, podpredsednica Evropske komisije, pristojna za pravosobje, temeljne pravice in državljanske pravice, bo z nami. Imeli bomo pa tudi gospoda Bagiča, ki je glavni pogajalec in minister za evropske zadeve Republike Turčije. Gospa Edith Bauer, članica odbora za pravice eh, žensk in eh, enakopravnost med spoloma, je poročevalka pri poročilo pri, z, o osnovnih načeljih eh, enakega plačila žensk in moških za opravljeno enako delo. Gospa Bauer bo zaključila z tem tretjim sklopom, predstavila bo osnutek svojega poročila in osnovne cilje tega poročila. To bo priložnost za zbiranje izkušenj, izmenjavo najboljših praks. Aprila pa bomo glasovali o tem poročilu v našem odboru. Prav gotovo bodo razprave bogate in eh, koristne in nam bodo eh, dale v roke znanje, ki ga bomo lahko izvajali v praksi. Preden predam besedo našim gostjem, bi vam eh, podal še nekaj praktične informacije parlamentarci imajo eh, obrazec za prijavo na mizah. Ja, tukaj se lahko prijavite k govoru. Tudi drugi se lahko prijavijo k govoru. Imeli bomo tri dele. Prvi se bo sredotočal na segregacijo trga dela. Drugi del se bo še posebej sredotočal na izkušnje in eh, dobre prakse tretji del pa se bo ukvarjal z tem, kako lahko Evropska unija podpre države članice pri odpravi razlik v plačilu. Lahko se odločite, pri katerem delu se boste prijavili k razpravi. Lahko se tudi prijavite k razpravi v vseh sklopih. Za parlamentarce je čas odmeren na tri minute, da bi omogočili čim več intervencij eno minuto pa imajo vsi ostali gostje, če bo čas to dopuščal. Uh, Smo že pri prvem sklopu in najprej bi predal besedo Karin Enot, predsednico odbora za ženske v Evropski konfederaciji sindikatov. Izvolite. Um, dear ladies, dear gentlemen, Gospe in gospodje, najprej naj čestitam vseh in ženskam za 8. marec, Mednarodni dan žena. Prav tako pa želim vsem moškim en lep dan skupaj z proslavljajočimi ženskami. Zahvaljujem se parlamentu, da je povabil Etuk na Eh, to razpravo o enakopravnem plačilu žensk in moških. To je zelo zanimiva tema za razpravo, kajti razdeljenost eh, trga dela je stabilna zadnjih 50 letih. Sem pa nekoliko presenečena nad sloganom, kjer piše enako plačilo za enako delo. Kajti To je zelo jasno danes. Danes nas morajo skrbeti bolj enako plačilo za delo z enako vrednostjo. To bi bil naj slogan. Me pa veseli, da je Evropski parlament postavil na vrh eh, svojega dnevnega reda tudi enako plačilo v časih krize. Zakaj? Zato, ker je delo in enako plačilo bolj pomembno eh, kot kdajkoli prej. Če gremo k segregaciji, razdeljenosti, ta se dogaja tako vertikalno kot horizontalno v različnih sektorjih in poklicih. Kar pomeni, da moški in ženske delajo v različnih sektorjih, poklicih, delovnih mestih, eh, funkcijah. Komisija poroča o šestih eh, poklicih z največjim številom žensk in moških brez eh, prekrivanja. Trgovci, demonstratori, to so najvišje kategorije za ženske. Moram povedati, da to ni največja skupina, ki je danes tukaj. Drugi so eh, hišne pomočnice, negovalke in uradnice. Pri največjih moških poklicih eh, so vozniki, sindikalisti in eh, menedžeri manjših podjetij. V skandinavskih deželah je, je za segregacijo karakterističen javni sektor, kjer so predvsem ženske, na zasebnem sektorju pa imamo več moških. Če si pogledamo vertikalno segregacijo, ugotovimo, da imajo več moških eh, višje položaje z boljšim plačilom. Razlike v plačah so povezane z dejstvom, da so moški in ženske porazdeljeni po različnih sektorjih na različnih delovnih mestih, pa tudi, da moški in ženske delajo na različnih ravneh vertikalno gledano. Ženske niso dobro zastopane pri dobro plačanih delih v gospodarstvu, v industriji. Splošna segregacija trga dela naj bi bil glavni razlog za razliko v plačilo, zato potrebujemo bolj uravnoteženo sodelovanje moških in žensk na vseh sektorjev in v vseh poklicih. S tem bi zmanjšali razlike. Ženske pa se še vedno osredotočajo na dominantnih poklicih. Danes nimamo nobenih ovir za to, da bi ženske in moški izbirali tiste poklice in študi, ki ga želijo. Ženske imajo ponovadi več boljše ocene od moških, tako da bi morali imeti boljše možnosti za zaposlitev. Imamo več razlag za izbiro poklica pri ženskah. Ženske naj bi imele različne interese kot moški, to naj bi bil en del razlage za segregacijo na trgu dela. Ženske si želijo večje ravnotežje med eh, zasebnim življenjem in poklicnim življenjem, želijo več eh, časa za družino in prijatelji kot eh, v službi. Vidimo v dominantnih poklicih za ženske, da je skrajšan delovni čas bolj spremljiv kot pri poklicih, kjer prevladujejo moški. Takšne situacije ne bodo izboljšali možnosti ženske, da stopijo v korak z moškimi, ko gre za plače. Druga razlaga bi lahko bila, da se ženske odločajo za skrajšan delovni čas, zato ker imajo moški radi prave moške eh, službe. To se pravi, da delajo eh, polni delovni čas z nadurami. To pa tudi ni vedno svobodna odločitev, včasih pa je edina odločitev. Lahko povem, da je skrajšen delovni čas v eh, poklicih, kjer prevladujejo ženske povezan z odgovornostjo za družino in otroke in razdelitvijo te odgovornosti med moškimi in ženskami. Če se bo situacija nadaljevala takšn, tako, kot eh, je danes, potem bodo ženske bolj ogrožene zaradi revščine in bodo imele na koncu tudi zelo nizke pokojnine. Nažalost, mnoge ženske tega ne spoznajo, ne dovolj zgodaj, da bi zadeve obrnile in izboljšale svojo situacijo. Vidimo pa trend pri visoko izobraženih ženskah, ki delajo manj za skrajšanje delovnega časa, če pa imajo takšnega potem za krajši čas. zelo težko se je lotiti eh, tudi plačila oziroma ustreznega plačila vrednosti dela. Ko gre za evalvacijo dela, je ta koristna, če ni sistem preveč kompliciran. Pogosto so ti sistemi tako zelo zapleteni, da jih je težko uporabljati. Ugotovili smo tudi, da pri uporabi eh, sistemov za evalvacijo dela. da je težko najti ustrezno pot za povišanje plač do prave ravni. Kaj pa menedžerski položaj? Več nima veliko moških takšne pozicije, si jih pa želijo. Je pa težko to, vrstne, to vrstna mesta uskladiti z družinskim življenjem. Zato se ženske takšnim eh, položajem nekako izmikajo. In to je tudi razlog za razliko v plačilo. Če se pogledamo, koliko segregacija vpliva na razlike v plačilu, to je odvisno od eh, plačnega sistema v kolektivnih pogodbah. Eh, najpomembnejši pa so moč in volja vseh socialnih partnerjev in političnih institucij, da najdejo prave rešitve. Oblikovalci politiki morajo najti najboljša orodja, tako da omogočijo tako ženskam in mož, kot moškim, da stopijo na trg dela in tam tudi ostanejo. Zato spodbujam eh, evropske institucije, da vodijo koherentno politiko na tem področju, se prevzemo odgovornosti in z dogovarjanjem eh, glede direktive o porodniškem dopustu pri čemer je treba najti dogovor tudi pri direktivi o delovnem času, ki mora zajemati tudi določila, ki bodo prijazna družinom. Potem pa je treba tukaj vključiti tudi druge stranke, ki morajo doseči dogovor, sploh v času, v katerem živimo danes. Vsi si želijo doseči cilje v strategiji 2020 in cilj 75 odstotne zaposlenosti tako za ženske kot moške. Če naj bi ta cilj dosegli, morajo vsi deležniki se zavedati, da obstaja potreba po močni koherentni politiki za uskladitev družinske in poklicnega življenja, kar pomeni eh, boljšo otroško varstvo, pa tudi boljša ureditev eh, delovnih pogojev. Sama sem se osredotočila na evropske institucije, ki so seveda pomembne pri spodbujanju dela na teh eh, skupnih temah in pri sprejemanju zakonodaje na tem področju. Vendar pa imajo ključno vlogo tukaj nacionalni parlamenti, ki morajo eh, sprejemati nove instrumente za zagotavljanje enakopravnosti med spoloma in pri izvajanju politike na tem področju. Investicije v ženske in družine je vedno dobra investicija. Tudi za celotno politiko v Evropski uniji in tudi znotraj strategije EU 2020. Zato vam pri tem želim veliko uspeha. Hvala. Thank you very much, uh... Mrs. Enod. Hvala, gospa Enod. Zdaj pa prehajamo k naslednji govornici. To je gospa Anita Stark, eh, profesorica ekonomije z Švedske. Izvolite. Celebrating the International Women's Day is often. To, da praznujemo dan žena, uh, nas spominja tudi na ženske, ki trpijo, ki so zlorabljene povsod po svetu, ki so žrtve eh, spolnega nasilja, revščine in pa prikrajšanosti. Sama pa bom izkoristila priložnost danes zjutraj, da eh, opozorim tudi na velike uspehe in to je predvsem povezano z izobraževanjem. V zadnjih 50 letih so se stopne izobrazbe v Evropski uniji in pa v državah OECD ter nasplošno v svetu zelo uh, dvignile. Družba znanja napreduje, to je velik napredek in to moramo pozdraviti. Rada bi povedala še nekaj o povezanosti med izobraževanjem in pa trgom dela. Osebej se želimo sredotočiti na razdeljenost trga dela danes v času gospodarskega prestrukturiranja smo morda priče uh, začaranega kruga segregacije. Uh, lahko pa smo priče tudi napredka uh, v smeri bolj pravične prihodnosti. Mislim, da imamo veliko priložnosti za delovanje. To moramo vse povdariti in to je ključnega pomena za prihodno družbo. Kako bomo zagotovili, da bo velik del naše družbe v prihodnosti dobro deloval in da bomo imeli kompetentne ljudi, sposobne ljudi, ki bodo dobro upravljali svoje delo in izpolnevali naloge. In na individualni ravni, kako lahko vsakemu moškemu in ženski zagotovimo priložnosti za delo in primerno plačilo. To je vedno odvisno tudi od uh, življenjske situacije, pogojev in tako naprej. Nekaj dejstev. Ženske predstavljajo eh, večino študentov in pa diplomantov v skoraj vseh državah OECD. Vedno bom uporabljala statistiko OECD eh, in ne toliko statistiko Evropske unije, kajti želim si bolj mednarodne perspektive ženske torej prevladujejo na področju izobraževanja in pa zdravstva ter tudi v humanistiki. Edina področja, kjer prevladujejo moški, pa so gradbeništvo in inženirstvo. Ženske študirajo v eh, širših področjih, na širših področjih kot moški in to je dejstvo tudi na trgu dela ženske se vključujejo v skoraj vsa področja dela. V proizvodni, gradbeništvu in inženirstvu jih je manj kot moških, ampak še pred nekaj desetletji so tudi arhitekturo obvladovali moški, eh, pravo in pa druga pomembna področja in danes ni več tako. V OECD eh, diplomira več žensk kot moških. 47 odstotkov mladih ima zdaj visokošolsko izobrazbo. Ehm, oziroma 47 odstotkov žensk in 31 odstotkov moških. Ehm, torej ženske tu občutno prevladujejo. Ehm, že nekaj časa se ženske bolj vključujejo v visokošolsko izobraževanje. Pa ne samo na univerze, tudi v Namibiji, Bocvani, Eh, kjer potekajo projekti um, usposabljanja eh, in opismenjevanja, so ženske bolj aktivne tudi v Latinski Ameriki in drugod po svetu. Ženske imajo rade izobraževanje. Ampak eh, ne skrbite, na najvišjih položajih je še vedno več moških, čeprav je na univerzah več žensk gospodarski učinki izobraževalnega sistema, to bom razdelila v privatno sfero in pa v javno sfero, kar koristi družbi. Eh, in v statistiki OECD se uporabi eh, dohodek kot nek kriterij. Eh, plačilo je više za tiste, ki imajo visokošolsko izobrazbo, kot za tiste, ki je nimajo. In ta izobrazba tudi prinaša uh, velike koristi v številnih državah. V državah OECD na visokih položajih prevladujejo moški. In uh, eh, OECD vključuje številne države, tudi Mehiko. 175 tisoč dolarjev uh, za visok položaj dobi moški, ki ima visokošolsko izobrazbo, toliko več eh, dobi od tistega, ki visokošolske izobrazbe nima. Pri ženskah je ta razlika 110 tisoč dolarjev, torej razlika je predvsej občutna. Eh, razlog pa je v tem, da moški z isto stopno izobrazbe zaslužijo predvsej več. Eh, neto dohodki pri moških, torej povračilo, ki ga dobi družba, eh, je 91 tisoč dolarjev, pri ženski pa 55 tisoč ameriških dolarjev. Spet moški zaslužijo več. Eh, tukaj govorim o delu, ki zahteva visokošolsko izobrazbo. Eh, ima pa to delo zahteve po torej, to delo zahteva isto izobrazbo, pa so razlike tako velike. Moški spet plačujejo več davkov. In iz tega izhaja, da uh, se bolj splača zaposliti moškega. To je samo logična posledica oziroma zaključek uh, iz objave OECD za leto 2011. OECD tega ne predlaga, ampak eh, to izhaja pač iz njihovih raziskav, zakaj eh, se moški ne vključujejo v toliko visokošolsko izobrazbo ali nočejo služiti veliko denarja. Ne, to ni res. Pravzaprav tudi brez visokošolske izobrazbe zaslužijo več kot ženske. Tudi, če ne gredo na univerzo, imajo torej boljše plačilo. Ali se moški nočejo učiti? Uh, To pa je težavno vprašanje. Zakaj je žensk več v visokošolskem izobraževanju? <clears throat> Ker bi zaslužile še manj, če ne bi študirale. Če si pogledamo prihodnost Evropske unije, um, potem vidimo, da nam bo primankovalo delovne sile. E, mislim, da se Evropska unija, da je provokativna v tem, da se nekako odpoveduje moškim, kajti eh, vedno več žensk se tudi vključuje v tehnološke poklice, v gradbeništvo in tako naprej. Če bi sprejeli razdelitev eh, na podlagi spola pri eh, visokošolskem izobraževanju, bi bila logična posledica, da bi moške spodbujali k študiranju, k študiju, vendar se moški obračajo stran od univerz. Zdi se, da Evropska unija zdaj spodbuja predvsem ženske, da mm, o, si prizadevajo za spremembe in že v preteklosti so se ženske izkazale sposobne sprememb. Nevarni zaključek bi bil, da bi ženske morali o, odvračati od študija, vendar pa nihče, ki je pri zdravi pameti, ne bi zagovarjal te ideje. Pomembno je ne samo, da ženske še naprej spodbujamo, da se vključujejo na nova področja, vendar tudi, da moške nekako odstranimo iz njihovih področji, eh, področji, ki eh, naj bi jim pripadala. Eh, poslušala sem uvodne besede Martina Šulca. Eh, ko je govoril, kako kriza vpliva na tako imenovana ženska področja, medicino, zdravstvo, raziskave, izobraževanje. Mislim, da je zdaj zelo, zelo pomembno, da se odvrnemo od tega, kar sem videla v številnih državah članicah EU. Namreč od razprave, da že, da se ženske preveč vključujejo v visokošolsko izobraževanje. To pomeni, da v tem ljudje ne vidijo uh, neke prednosti. Eh, govora je bilo, da ženske izrabljajo uh, to izobraževanje, vendar pa pravzaprav na svoja ramena vzamejo prihodnost Evropske unije. Ženske bi morale biti vključene v Eh, vse vrste izobraževanja. Ženske so nova norma in moralo bi nas skrbeti za moške, kajti oni ne dosegajo tako dobrih rezultatov eh, pri učenju, pri eh, doseganju kvalifikacij in izobraževanju. To je drugačen pristop, kot smo ga predvideli za danes zjutraj, vendar pa se osredotoča na isto področje. Eden od razlogov, zakaj moški ne gredo na nova področja, je v tem, da bolje zaslužijo tam, kjer uh, že imajo eh, svoje poklice in svojo vlogo. Ženske so se bolj pripravljene prilagajati in učiti nove stvari. 3,2 odstotka žensk je samo na visokih položajih v zasebnih podjetjih. Lahko pa tudi rečemo, da več kot 96 odstotkov teh položajev zauzemajo moški. In to moški, ki uh, se ne uh, izkazujejo dobro pri visokošolskem izobraževanju. Nimajo dobro razvitih formalnih uh, uh, sposobnosti, pa vseeno dobivajo više plačilo. Hvala. Uh, uh, hvala, gospa Stark. Besedo zdaj dobi gospa Parentirun, uh, ki je predstavnica Eurofonda. Hvala za povabilo in hvala za provokativne besede mojih dveh kolegic. Mislim, da bomo imeli uh, veliko tem za razpravo. Rada bi eh, govorila o ženskah, ki delajo in se osredotočila na dve ideji, ki sta jo izrazili moji kolegici. Namreč, ko gre za izbire, eh, kakšno družbo si želimo, kakšen svet si želimo za prihodnost, kjer bodo skupaj živeli moški in ženske. Eh, vrnila se bom tudi na to, kakšno je vračilo oziroma kaj se bolj splača zaposliti moškega ali žensko. Segregacija na delovnem trgu je dejstvo, imamo številke, eh, nekaj smo jih že slišali, sama jih bom še eh, nekaj dodala. Sami smo izvedli raziskavo o delovnih pogojih v 34 državah članicah. 17 odstotkov moških dela v poklicih eh, kjer so uh, zaposleni moški in ženske, odstotek žensk pa je 22 odstotkov. Uh, večina jih torej dela predvsem z, s predstavniki istega spola. Uh, to, tukaj je šlo za poklice, to smo videli tudi v sektorjih, kot je omenila kolegica. Moški prevladujejo v gradbeništvu in inženirstvu, ženske pa v izobraževanju in medicini. Uh, Eh, ženske večkrat delajo v manjših podjetjih, moški v večjih, torej veliko je segregacije eh, tudi po podjetjih, ne samo po sektorjih. Eh, pa še glede plačila, glede zgorne meje. Izmerili smo to zgorno mejo. In sicer od leta 1991 naprej od leta 1991 do danes se je za 6 odstotkov povečala stopna eh, žensk na vodilnih položajih. Eh, želimo doseči odstotek 40 odstotkov, 40 eh, ali 50 odstotkov in zato bomo potrebovali še naslednjih 40 ali 60 let, če ne bomo česa spremenili. Eh, torej, na tem področju moramo eh, narediti napredek. Tudi tukaj obstajajo razlike, to je dejstvo. Eh, ne gre samo za to, da je več moških menedžerjev, ampak tudi tu obstajajo razlike. Ženske vodijo manjša podjetja, manjše ekipe, moški pa večje in tukaj prihaja tudi do neenakosti imamo razlike tudi v plačilu. Večina žensk eh, tekom karijere zasluži manj kot moški. Delež eh, žensk je 35 odstotkov plačila. Oziroma, uh, za toliko se jim uh, tekom karijere izboljša plačilo, pri moških je odstotek veliko višji. Uh, Eh, in moški imajo tudi več možnosti. Segregacija po spolu obstaja, eh, ima različne oblike in to je pomembno dejstvo. Pomemben sektor in pomembna dejavnost za nas eh, je skrb, skrb za otroke in tukaj se moramo odločati. Odločili smo se, da 75 odstotkov moških in žensk v Evropski uniji. Eh, da jih bo toliko plačanih za svoje delo. Nismo pa povsem upoštevali posledic te odločitve. Ženske eh, so pogosto oziroma največkrat eh, bolj odgovorne za družino in gospodinstvo. Zdaj se pogovarjamo o tem, kako bomo uh, to plačali oziroma uh, priznali. Potem eh, Naprimer, lahko bi ženski dali na voljo več starševskega dopusta, več možnosti za različne vrste zaposlitve. Treba je poskati tudi ljudi, ki skrbijo za otroke, torej organizirati otroško varstvo, spostaviti neke kolektivne standarde in to je izziv uh, pred nami. Imamo uh, drugačne predstave, drugačne ureditve. To vpliva na kakovost delovnega mesta, na zaslužek ženske, na njihove možnosti uh, za zaposlitev, uh, katere ženske bodo lahko sodelovali na trgu dela. In uh, kako se bodo odločale za otroke. To je pomembno za otroke, za družine, za delavce. E, imeli smo kriterije iz Barcelone, e, kar se tiče otroškega varstva. Mislim, da bi o tem morali še razmisliti, kako se bomo temu posvetili. Tukaj ne gre samo za otroško varstvo, gre tudi za to, kako deluje šolska e, infrastruktura, kako ta ženska omogoča, da. Eh, kombinirajo svoje delo z skrbjo za otroke. Eh, včasih eh, mora ženska skrbeti tudi za ostarele starše ali pa ima prizadetega otroka. Starejše ženske pogosto morajo skrbeti tudi za starše in tudi to je treba upoštevati. Tukaj imamo izbiro, organizirati moramo varstvo in zato obstajajo različne možnosti. Lahko to organiziramo tudi za delavce v sektorjih, imamo tudi različne stopne kakovostnega dela, uh, torej kakovosti dela in o tem tudi moramo razmisliti. Tretja tema, ki jo želimo meniti, pa je uh, časovni okvir. Ženske uh, bodo. Eh, opravljali svoje delo, morda bodo imeli še drugo delo, eh, se vozile z enega konca na drugega, torej z enega delovnega mesta na drugega in potem še domov in delale še doma. Treba je proučiti, koliko časa ženske porabijo za različne dejavnosti. Uh to je tako, kot bi se princesa spremenila v neko sluškinjo in ženske, eh, preden dobijo otroke, eh, so lahko uspešne, ko dobijo otroke, eh, dobi, imajo toliko več dela, za katerega pa niso plačane. In to tudi od moških zahteva, da opravljajo neplačano delo doma, to zahteva dodatno infrastrukturo. To zahteva prilagoditve delovnega časa. Treba je e, ženskam dati možnost, e, da bodo lahko kombinirale službo in družino in jim zato tudi ponuditi ustrezno plačilo. Zanimivo je videti, kako e, to vpliva na naš pristop, ko smo vprašali sodelujoče v uh, naši razpravi, kako usklajujejo svoje potrebe v zasebnem življenju. Pogosto moški odgovarjajo, da je težko vse skupaj kombinirati, kajti moški in ženske imajo uh, različne predstave, ko uh, opravljajo neplačano delo. Uh, moški se. Uh, zavedo, ko dobijo otroke, da je to težko, ženske pa se nekako prilagajajo. Eh, ženske se tudi pogosto odločijo, raje odločijo za uh, običajen delovnik, uh, kot pa za skrajšan delovnik in nekako uskladijo vse obveznosti. Uh, pomemben je tudi pristop do vsega tega. Uh, V naši raziskavi smo raziskovali tudi uh, različne uh, možnosti, različne ureditve, kako so delodajalci pripravljeni sprejemati različne um, situacije in pa nujne zadeve, ki se pojavijo. Tukaj je treba proučiti organizacijo časa in pa različne pravice in pristope ljudi do tega. Tretja točka, ki jo želim povdariti, pa je, da ko že obstaja segregacija, so ljudje izpostavljeni različnim tveganjem. In eden od glavnih izzivov je, da je treba eh, opisati eh, ženske obveznosti, obveznosti in delo žensk in eh, poskrbeti tudi za preventivne ukrepe proti takšnim eh, tveganjem. Zanimivo je videti, naprimer, ko smo merili izpostavljenost eh, nošenju težkih bremen, kar je lahko problematično, je zelo malo žensk poročalo o tem. Vprašali smo jih, ali morajo to delati na delovnem mestu, pa so odgovorile, da ne. Ko pa smo vprašali, ali morajo prenašati ljudi in pomagati tukaj, je pa veliko žensk odgovorilo, da. <clears throat> Za ženske je treba zagotoviti kakovostna delovna mesta, um, ki bodo vzdržna, ki bodo jim omogočala izpolnjevati eh, njihove eh, sposobnosti in to zahteva seveda spremembo družbe eh, zelo različen, različne pristope in tudi v krizi moramo biti pozorni na to, tako da bomo vseeno lahko šli v pravo smer. Hvala. Much, uh, Hvala lepa, gospa Parentijo. Sedaj pa um, dajem besedo nekomu iz dvorane. Tukaj imam seznam. Najprej se zahvaljujem govornicam za to, da so za nami. Mm, veliko so prispevali k današnjemu dnevu. Sedaj pa bomo slišali nekaj komentarjev iz eh, poslušalstva. Potem se boste lahko odzvali na vprašanja ali pripombe. Najprej dajem besedo gospe Barbari Borista Mečki iz eh, Polskega senata. imate tri minute. Hvala lepa. V Polsce kodeks prat. Ja, ker govorim prva, potem eh, bi morda lahko dobila nekaj več časa. V polski zakonodaji je zapisano, da mora isto delo dobiti isto plačo. To je v skladu z uh, 141. členom Amsterdamske pogodbe. Vsaka država članica v Evropski uniji mora poskrbeti za enakovredno plačilo za moške in ženske uh, in um, ehm, 8 milijonov žensk je delalo leta 2010 na polskem, medtem pa, samo, medtem pa nekaj več kot 9000 eh, moških. Na področju javne uprave obstaja razlika 675 eh, ljudi v zasebni tolmači ne morejo slediti, zato se gospona proša naj malo počasneje bere. Ja, v zasebnem sektorju torej obstaja 727 uh, eh, oseb, to je razlika. In seveda je ob tem manj žensk v vodilnem položaju. 2010 je bilo na vodilnih mestih, um, so se plačila zelo razlikovala um, mož... prišlo je do razlike med plačili med moškimi in pa žensk. Približno tisoč eh, enot je bilo te razlike. Seveda obstajajo določeni napredki, ampak eh, ne, ne enakopravna obravnava se nadaljuje. Tukaj seveda obstaja tudi m, mm, razlike na področju skrbi za otroke v gospodinstvu, m, razlike med delovnimi mesti v zasebnem in javnem sektorju, nobene izboljšave ni v primeru z eh, letom 2011. Prej sem navedla nekaj študij in v skladu s tem ženske v velikih podjetjih imajo približno 5700 enot, moški pa nekaj več kot 7000. Eh, ženske, ki so v vodilnem uh, na vodilnih položajih so zaslužili približno 6 tisoč enot, moški pa 8 tisoč enot, torej 25 odstotkov več. Potem vodje uradov. Moški zaslužijo tukaj 5900 eh, enot, ženske pa 4400 enot. Največje razlike lahko ugotovimo pri ljudeh, ki imajo samo osnovno izobrazbo samo 65 odstotkov tega, kar zaslužijo moški, tukaj zaslužijo ženske. Razlike med plačili so toliko večje, če so ženske starejše, če so starejše od 40 let, potem uh, imajo ženske manj možnosti za to, da napredujejo zaradi prekinitve uh, eh, karijere, zaradi skrbi za otroke, so pogosto plačane manj. in potem so seveda v slabšem položaju. Prav tako so pogosto uh, zaposlene v uh, javnem sektorju in tu so še bolj uh, ranljive, če prekinejo kariero. Ženske imajo torej poklicne in družinske dožnosti, istočasno so pa še vedno plačane manj kot moški. Mm predsedujoči prekinja govornico, ker govori prehitro, prav tako pa je potekal njen čas. Govornica, dodatno imamo še naslednji problem na ravni vlade namreč. Tukaj gre za reformo upokojitvenega leta. Tukaj obstajajo razlike. 67 let naj bi bila upokojitvena starost, ampak to je spet drugo vprašanje. Hvala lepa, hvala lepa za vaše zanimive komentarje. Ampak mislim, da ti bolj sodijo v drugi del današnje razprave. Naj prosim, naj spomnim tudi poslance Ruskega parlamenta, da seveda lahko tudi oni se javijo k besedi. In prosim, če berete, Eh, vem, da je potem eh, lahko govoriti zelo hitro, ampak potem vam tolmači zelo težko sledijo. Preprosto vam ne morejo slediti. Prosim vas, da govorite počasi, tako da bodo lahko vam tolmači sledili. Sedaj pa dobi besedo Elizabeta Rampi iz italijanskega senata. Imate največ tri minute posebej osredotočite se na sedanji eh, panel, torej na vprašanja eh, prejšnjim trem govornicam. Hvala lepa za to priložnost, da na ta pomemben dan razpravljamo o tako pomembni zadevi. V Italiji so je udeleženo žensk na trgu dela manjša, kot eh, predvideva Lizbonska mm, pogodba. E Obstaja velika razlika med eh, jugom in pa med uh, severom Italije. Na severu dela več kot 56 odstotkov žensk, na jugu pa samo nekaj čez 30 odstotkov. V glavnem najdemo ženske predvsem v manj plačanih eh, delovnih mestih mm. in eh, pogosto delajo tudi polovični delovni čas ali delajo samo za, eh, delajo samo za časno. To je v skladu z vsemi stereotipi, ki veljajo za ženske. Seveda pa morajo ženske vse skupaj združiti z gospodinskim delom in morajo skrbeti tudi za otroke. In sedaj eh, se vse skupaj še poslabšalo zaradi pritiskov krize. Imamo pomankanje virov in eh, premalo je spodbud za to, da bi ženska stopile na trg dela. Premalo je ukrepov, ki bi jim dovoljevali, da uskladijo družinsko in pa poklicno življenje. Če pri vseh teh dejavnikih upoštevate eh, to moško šovinistično kulturo, lahko vidite, kakšno škodo se povzroča ženskam in pa gospodarstvu kot celoti segregacija dela je vir neenakosti, poleg tega pa zaradi tega postaja sistem neučinkovitejši in teže ga je razvijati. Italija je tista država v Evropi, ki ima največji delež poslovnih žensk. Ta tradicionalna razdelitev vlog eh, in pa diskriminacija pri dostopu do dela razlike v pogodbah, eh, različni profili karier. Eh, vse to predstavlja velike ovire eh, pri zagotavljanju enakopravnega plačila za enakopravno delo. No, eh, seveda zato obstajajo na različni razlogi za to segregacijo, obstaja tudi horizontalna segregacija. Eh, ženske so diskriminirane na osnovi plače, ampak eh, zaradi tega družba ostaja revnejša, ker uporabi samo polovico virov, ki so ji na voljo. Nizka udeležba žensk pomeni, da ne moremo biti dovolj konkurenčni, prav tako je težko razviti eh, neko državljansko demokracijo. Potrebne so informacijske kampanje, eh, izmenjava najboljših praks, na ta način bi dosegli večjo družbeno pravičnost. Eh, reforma trga dela, ki je bila soglasno sprejeta, ki bi bila soglasno sprejeta, bi bila dobro urodje za posodobitev Italije. Potem bi potrebno uh, seveda upoštevati vidik spola, zlasti um, zaradi mlajše generacije žensk. Uh, trenutno se sindikati zauzemajo za reforme trga dela in eden od glavnih ciljev je izboljšava pogojev za delo za ženske. Potrebujemo tudi podporne storitve za družine. Uh, samo še ena točka, pravi govornica. V Italiji je potrebno narediti veliko, zato da bi zmanjšali naš javnofinančni primankljaj, ki je zelo velik. Seveda pa se moramo izogniti temu, da bi enako za ženske veljala samo, ko gre za vrčevanje. Prepoznana mora biti urednost ženskega dela, morajo imeti prosto izbiro, morajo biti sposobne razviti svoja pričakovanja, razviti svoje veščine zaslužijo si izpolnjujočo kariero, brez da bi se morali odpovedati pravici do materinstva eh, ali drugih, drugim pomembnim elementom v njihovem življenju. Hvala. Really ja, eh, zavedam se, da je tri minute malo. Mm, tudi sam sem poslanec in vem, kako je. Ampak prosim, poskušajte se držati časa za govor treh minut, tako da bo vsak lahko izrazil svoje mnenje. Gospa Krista Klas, evropska poslanka. Izvolite besedo. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala za um, vse predstavitve, slišala sem veliko novega. Mene je že presenetilo, da um, više izobraženi, da, da moški brez višešolske izobrazbe pravzaprav so v boljšem položaju uh, kot pa tisti, ki jo imajo. To je že nekaj, kar moraš prebavati. Imamo tudi ločenost spolov na delovnem trgu in uh, to nisem razumela kot pozitivno izjavo. Zato, uh, uh, govornici zastavljam vprašanje, ali ni tako, da to podpiramo eh, tudi s tem, ko vedno znova zahtevamo uravnoteženost proračuna po spolu, da zahtevamo kvote za ženske na vseh najrazličnejših področjih. To je nek začar, začaran krok eh, in zanima me, kako bi se lahko izvili iz tega. In potem vprašanje, kako se lahko ovrednoti gospodinsko delo. Uh, To bi lahko bila družbena odločitev v Evropi, ste rekli. Sama mislim, da je to tudi družba, družbena odločitev posameznih držav članic in čudi me, da komisar Laslo Andar um, to nekako vrednoti. On se je izrazil o denarju, ki je namenjen za oskrbo otrok v Nemčiji. Sama mislim, da to mora biti v pristojnosti samih držav članic. No, gospodinske dejavnosti, dejavnosti na družbenem področju, tukaj obstaja največje neravnovesje eh, za ženske. Eh, če, eh, če te dejavnosti kupim, so zelo drage, če jih opravljam sama, niso vredne nič. Tukaj potrebujemo neko boljšo ovrednotanje storitev, ki jih ženske nudijo za družbo. To mora družba nekaj stati in to mora družba tudi ceniti in zato bi se morali eh, v imenu tistih žensk, ki želijo biti eh, matere, ki želijo pravljati te dejavnosti, za te ženske se moramo zavzeti tudi v prihodnih generacijah. Hvala lepa, sedaj dobi besedo Elena Diego iz Španskega senata. Pozdravljeni, eh, zelo me veseli, da sem danes tukaj. Gospod predsednik, čestitam vam, da ste predsednik tega odbora eh, dobro, da obstaja tak odbor. Eh, eh mislim, da upravljate pomembno delo. Ker prihajam iz Španije, bi rada povedala, da v zadnjih 30 letih, da se je zaradi naše zgodovine trg dela v zadnjih 30 letih zelo spremenil. <clears throat> Ženske so se začele bolj vključevati na trg dela, v izobraževanje in to je nekako eksplodiralo vendar pa če pogledamo prave podatke, vidimo, da obstaja še veliko dela. E, trenutno obstajajo skrbi glede gospodarske krize, predvsem za španske ženske. Kriza e, vpliva predvsem na najbolj ranljive sektorje. Sama nas kot žensko ne gledam e, kot na ranljivo osebo, ampak kakršnakoli delovna reforma lahko zelo prizadane. Eh, številne sektorje eh, in sicer predvsem ranljive državljane. Zato eh, bi v tem trenutku rada povedala en podatek, ki me zelo skrbi. Ta podatek prihaja iz španskega sindikata. Z evropsko metodologijo v Španiji bi Španije morale delati 59 dni več, da bi dobile isto plačo kot moški. Torej, 59 dni več za isto plačo, to je grozljivo. To pomeni, eh, da bi eh, imeli eh, nižjo brezposelnost, eh, imeli pa bi večje težave pri dostopu do pokojnin v prihodnosti in ženske pokojnine so že tako nižje od moških. Predlog, ki ga je podala ena od uh, kolegic, ko je povabila ženske naj se ne vključuje na univerze oziroma ko je o tem govorila kot o neki norosti, uh, torej o tem bi morali zelo dobro razmisliti želim povedati naslednje. Ponosna sem, da je španska vlada sprejela zakonodajo na področju enakopravnosti in to na zelo jasen način mm, na področju enakosti spolov in pa reform na trgu dela. Vendar pa je pred nami še veliko izzivov in veliko dela. Eh, vendar pa me skrbi, da ne bomo v krizi spet ženske pozabljene. V moji državi poteka zdaj veliko protestov, veliko ljudi je na cesti in morali bi se zauzemati predvsem za dostojno uh, delo za ženske. Če bi se bolj zauzemali za to, ne bi bilo na cesti toliko ljudi, vendar želim povedati tudi, da se bomo borili še naprej. Uh, Hvala lepa. Besedo dobi gospod Tomas Kaudinadi predstavnik eh, Mačarske nacionalne skupščine. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Ob tej priložnosti eh, prisrčno pozdravljam predvsem ženske kolegice. Danes eh, je za me posebna priložnost, da lahko spregovorim kot moški. Hm, sedaj nekako podoživljam to, kar eh, prestajajo ženske. V mačarski skupščini imamo 9 odstotkov žensk in uh, sedaj nekako razumem, uh, kaj prestajajo. Mi imamo velike probleme, ko gre za enakopravnost med spoloma. Uh, včeraj zadnji smo sprejeli ustavo in v tej je zapisano tudi to, da so ženske enakopravne moškim in mačarska uh, želi jamčiti te pravice, želi jamčiti pravice tudi eh, invalidom in tako naprej. Ampak eh, vse, kar je zapisano v ustavi, bo postalo resničnost šele takrat, ko bodo zakonodajni organi eh, takšni, da bo v njih enako število žensk in moških. Obstaja horizontalna in pa vertikalna diskriminacija med spoloma. Obstajajo eh, tipični poklici za moške, tipična delovna mesta, ki jih zasedajo ravno moški. Ampak, eh, če že v parlamentih po Evropi tako, da odločitve sprejmejo predvsem moški, eh, kako lahko potem sploh poskrbimo za potrebne spremembe? Francoska kolegica Agnes Berntjan, eh, ki želim eh, čestitati tudi zaradi tega, ker je mati štirih otrok. Eh, torej, njej želim čestitati tudi zato, da je povdarila to, da žensk po osemurnem delovniku čaka še cela vrsta gospodinskih del doma. Povedala je, da bi bilo potrebno 40 ali 50 let za to, da bi, razk da bi odpravili te razlike med uh, spoloma. In tukaj ima prav. V mađarskem parlamentu je včeraj potekala razprava o enakopravni obravnavi moških in žensk. In sporočilo razprave je bilo naslednje. Potrebujemo radikalne spremembe morali bi tudi raziskati, kaj je pomenil vstop v Evropsko unijo za vzhodne države v tem smislu. Eh, poljska kolegica je povedala, da prihajamo iz iste regije in res je. Um, sedaj smo vsi v isti situaciji, smo v težkih, eh, živimo v težkih časih, eh, v gospodarski krizi, izgubili smo veliko delovnih mest. Mi smo izgubili veliko delovnih mest tudi uh, takoj potem, ko smo vstopili v Evropsko unijo. En milijon delovnih mest smo takrat uh, izgubili, ko smo vstopili v Evropsko unijo. In to je breme, ki ga moramo nenehno nositi s seboj. Ne moremo reči, da bi, Evropsk, da bi vstop v Evropsko unijo pomenil nek uh, prelom, ko je šlo za enakost med spoloma vstop v tem smislu ni prinesel ničesar in tudi marsikje druge ni prinesel ničesar. Seveda pa ne moremo reči, da bi se razlike med ženskami in moškimi zmanjšali, če bi ostali v starem vzhodnem komunističnem bloku. No, eh, sedaj so se te razlike eh, zmanjšale tudi zaradi pritiskov Zahoda. Eh, ja, ne bom sedaj zlorabljal dejstva, da, ni, da mi niso začeli pravočasno meriti časa. Ponosen sem na to, da je razlika med. El a fizetési különbségek területén, akkor egy olyan ország. Eh, eh. Ponosen sem na to, da je plačilna vrzel najnižja v, na mačarskem. Eh, Martin Šulc je povedal, kje je uh, ta razlika večja. V Nemčiji, na primer, znaša 20 odstotkov, v, na mačarskem pa je ta razlika manjša, um, manj kot 10 odstotkov. In v tem smislu so nekatere vzhodne države bolje razvite kot zahodne. Um, naša naloga je tudi to, da prepričamo moške v to, da naj postanejo pravi partneri, da naj poskrbijo za nek nov sistem, kjer bodo te razlike odpravljene. Potrebujemo tudi akcijski načrt za to, nacionalne strategije za te namene. Če se ne bodo spremenili tudi moški, ne bomo dosegli potrebnih sprememb. Hvala lepa. Vem, da, uh, vesel sem, da ste spregovorili, kot o moški tudi. Za me enakost med spoloma ni žensko vprašanje. Ne, enakost med spoloma je nekaj, kar eh, ima upraviti z demokracijo in človekovimi pravicami in uh, zato smo moški in pa ženske enako odgovorni za to, da poskrbimo za demokracijo in človekove pravice imam vprašanje. Eh, tri govornike še imamo, eh, v drugem panelu pa jih ni toliko. Zato sprašujem gospod eh, Popo in pa Olačevski, ali želite spregoviti v tem panelu oziroma ali lahko svoje vprašanja postavite v naslednjem panelu. Je ok, naslednji panel? Ja, je v redu, če spregovorite pri drugem panelu za obe. V redu ni ugovorov, tako da bomo sprejeli še enega govornika ali govornico. To bo gospa Elian Hofner iz Švedske, izvolite. Eh, tak for det. Eh, jag skulle vilja eh, göra ett inlägg Eh, Kvinner over da Hvala lepa. Želela sem eh, govoriti o dejstvu, da so ženske danes tiste, ki so visoko izobrazene, ampak še vedno vidimo, da so predvsem moški na vodilnih, najbolje plačanih položajih. Eh, in ženske težko opravijo vse, vse naloge, ki jih imajo v svojem življenju, so, um, delajo, poleg tega pa so tudi matere. Uh, In uh, zato mora včasih uh, delati polovični delovni čas. Um, in ne morejo. In niso plačene za drugi del svojega dela, ki ga počnejo doma. In zato tudi niso dovolj spoštovane, nimajo pravice do enakopravnosti. Ni dovolj, da tukaj zgolj povišamo plačila žensk, da zagotovimo enakopravnost spolov v teoriji, ne, ta mora delovati tudi v praksi, eh, na delovnem mestu, doma in pa v družbi kot takšni. Hvala lepa. In pa še gospa Kasaka iz eh, Latvijskega parlamenta. Eh, Dobro jutro, gospe in gospodje. um, ne podam svoj govor. Hvala lepa, da ste mi dali priložnost, da tukaj spregovorim po podatkih Eurostata iz leta 2010. So bile razlike med plačili moških in žensk 20 odstotkov, In to je več kot pred dvema letoma, leta 2008, ko se je v Latviji začela gospodarska kriza, ki smo jo, s katero se dobro soočali v zadnjih eh, dveh letih. Global gender gap, 2008. Ja, for, nek forum je pripravil tudi poročilo o tem. Latvija je tukaj na 19. mestu med evropskimi državami. Če si ogledamo situacijo na področju izobraževanja ali na področju zdravstvene oskrbe, Če to dvoje primerjamo, moramo ugotoviti, da smo na področju zdravstvene oskrbe vodilni. Tam so razmere zelo, zelo dobre. Gospod naprošamo, da govori malo počasneje. Se pravi, potrebno je izboljšati razmere v skupnem seznamu 130 držav Latvija zaseda 22. mesto. Um, manj ženske je udeleženih tudi v poslovnem svetu v, Latri, eh, v Latviji, uh, torej več kot um, moških podjetnikov je dvakrat več, ampak pred nekaj leti jih je bilo teh trikrat več, zato smo tukaj dosegli neko določeno stopnjo napredka. Naslednje vprašanje, ki je prav tako pomembno to enako plačilo za enako delo ni tako velik problem v Latviji. No, ampak treba reči, da ženske delajo bolj na področju storitev, moški pa delajo bolj v poslovnem svetu. In spet je potrebno povdariti, da ženske poleg poklicnega življenja imajo tudi druge dožnosti. Skrbijo za otroke, skrbijo za družine. No, sedaj pa še nekaj besed o zakonodajnem okviru. Zakonodajni okvir za enako plačilo za enako delo že imamo. Mm. To je že vse zapisano. Pred letom smo sprejeli še en zakon v zvezi s tem. V tem zakonu je zapisano, da mora država poskrbeti za to, da eh, matere, ki delajo, lahko dobijo mesta v vrcih za svoje otroke. Za otroke, ki so stari več kot leto in pol. In pa še nekaj o parlamentu. Eh, v Latvijskem imamo 21 odstotkov žensk, v Evropskem parlamentu 46 odstotkov odstotkov žensk, tako da mora Latvija še kar nekaj nadoknaditi. Sedaj pa še nekaj besed o vprašanju enako plačilo za enako delo. V Evropski uniji obstaja 27 držav članic. Evropa ima uh, inštrumente, ki so potrebni za to, da bi to izenačili in da bi zagotovili uh, dobrobit za vse. Nek, nekatere države dobijo manj finančne podpore kot druge. In problem je ravno v tem, da Latvija dobi samo 30 odstotkov poprečnih izplačil v Evropi, ko gre za neposredna plačila v kmetijstvu. Ženske so tukaj manj mobilne če živijo na podeželju in če ne bomo imeli možnosti za razvoj podeželja, potem bo to pomenilo revščino za ženske, kajti ženske imajo tam manj možnosti za delo. Ta neposredna poločila v kmetijstvu so torej za nas izredno pomembna. No, eh, načrt do leta 2020 predvideva zvišanje neposrednih plačil samo uh, za 55, 54 odstotkov. Sama pa mislim, da bi morali to uh, zahtevo, enako plačilo za enako delo, razširiti na vsa področja. No, uh, to so bile še zadnje pripombe za naše govornice, tako da se lahko one sedaj odzovejo na povedano. Morda bi začeli v obratnem vrstnem redu. Thank you very much. Uh, very interesting. Hvala lepa. Vaši prispevki so bili izjemno zanimivi. Imam nekaj komentarjev na to. Imamo nekaj političnih eh, odločitev, nekaj političnih zavez, eh, ki se ne bodo prenesle v resnično, če ne bomo resno začeli se učiti iz tega, kaj se dogaja. Zelo pomembno je, da to storimo, zakonodajo imamo na voljo. Imamo tudi podporne scheme, treba zagotoviti, da bodo ti orodja, ki jih imamo za eh, zagotavljanje enakopravnosti med spoloma, tudi delujejo. To niso birokratska orodja, ampak so pomembna orodja, ki nam bodo pomagala našo družbo oblikovati tako, kot si jo želimo imeti. Če želimo izboljšati pogoje za zaposlovanje in delo eh, žensk, potem je veliko tega, kar je treba storiti namenjenih eh, prav eh, temu, da se izboljšajo delovni pogoji, ampak ne samo za ženske, temveč tudi za moške. Imamo poseben položaj glede na spol, ampak imamo tudi vpliv teh orodij na celotno družbo in to ne stane ničesar. Eden od takšna orodja ne stanejo ničesar, treba izboljšati delovno okolje, vzdušje imeti bolj eh, podporni način vodenja. To ni nekaj, kar eh, stane, ampak eh, zahteva samo določeno voljo. Drugo je pa evropski model. Veliko smo razpravljali z Štiglicovo komisijo, kako bomo uskladili BDP in ima, ali imamo prave kazalke, kazalnike da bi uredili zadevo za prihodnost. To si moramo pogledati, razmisliti o ukrepih, ki se izvajajo. Treba je zagotoviti kakovost dela, kakovost življenja, kar pomeni, da moramo najti prave indikatore, prave kazalnike, ki nam bodo omogočili ocenjevanje, do kakšne mere smo izpolnili cilje, ki smo si jih zastavili. In končno. Evropa spodbuja razpravo o enakopravnosti med spoloma. Tukaj ima na voljo veliko pomembnih instrumentov, urodi. Danes je še posebej pomembno, da razpravljamo o ženskih vprašanjih. Je Aneta Stark je govorila, kaj se dogaja v drugih regijah sveta, kar pomeni, da ima Evropa vlogo vzora tudi na globalni ravni. Hvala lepa. Um, the issue of knowing what is going on while Pomembno je, da se zavedamo, kaj se dogaja, dokler se dogaja. Zdaj v fazi gospodarskega prestrukturiranja, ki se tako hitro odvija. Imeli smo tudi tukaj prispevke, ki kažejo na izboljšave, kot tudi na to, da se je položaj žensk poslabšal po prestrukturiranju gospodarstva sem mislila predsednica mednarodnega združenja za feministično gospodarstvo, to je svetovna organizacija in naša poletna konferenca bo potekala v Barceloni 21. decembra na Univerzi Barcelone konec junija. Tam bomo govorili o proračunu oblikovanem po spoloma in eh, odnos med plačanim in neplačanim delom, kot tudi o z gospodarskimi posledicami tega, kar se dogaja na, v Severni Afriki in na Bližnem shodu. S tem se bodo ukvarjale ženske fe, oziroma feministične ekonomistke vsega sveta. Pozava, ki se mi zdi zelo pomembna, je, da ni dovolj, da ovrednotimo delo ženske. z vrednostjo, da pripišemo določeno vrednost našemu delu, ne bomo mogli kupiti eh, kruha in mleka. To se pravi, da je potrebno plačilo, vrednotenje poteka v obliki denarja in to se nam zdi zelo pomembno in upam, da se bodo razprave o tem danes še nadaljevale. Gre za zelo težavno temo, vendar je izjemnega pomena. Um, thank you for the in, uh, interesting uh, discussion. Za zanimivo razpravo in nam zanimive prispevke. Začela bi tam, kjer je Anjeta končala. Vrednotenje z denarjem. To je tesno povezano. Tega nisem povedala v mojem govoru. 75 odstotkov. Nizko plačanih delavcev so ženske, kar pomeni, da nas čaka še veliko dela. Moram pa komentirati nekaj zadev. Ker se mi zdi prav smešno. Naša nemška kolegica je omenjala te zadeve, prihajam iz države, kjer smo imeli kvote v politiki že dolga leta, imamo takšne kvote in ni bilo lahko spostaviti sistema. Najpomembneje je pri kvotah, je, da niso cilj, ampak orodje. Zdaj govorimo o tem, a smo doseli, kar smo želeli, lahko odpravimo to orodje. Pravimo, da ne. Ne še zato ker je, se je zelo lahko vrniti v prejšnje stanje. Kar pa zadeva mm, prispevek iz Španije, mislim, da drži, da se na ženske pogosto pozablja v tej krizi. Zato smo me poklicane, da opozarjamo na ta problem. Jaz samo moram povedati, da kriza prizadene tako moške kot ženske, ampak na različne načine. Ne bom dolga, bi vam pa nekaj povedala. Mislim, da je predsednik Norveške države, iz katere prihajam, je dejal, da nafta ni najpomembnejši element za konkurenčnost. Uh, države, ampak je delo žensk, kajti 70% žensk na norveškem je zaposlenih. Veliko jih dela s skrajšanim delovnim časom, polovičnim delovnim časom. To drži. Tako da smo še daleč od tega, da bi lahko rekli, da smo dosegli cilj. Treba pa je tudi povedati, da če imamo dobre sisteme, če vlagamo v ženske, vlagamo hkrati tudi v družbo ne želim biti pretirano arogantna, ampak eh, ne povem, da ima ta skandinavski model še nekaj drugega, je prinesel nekaj drugega. Prišel do tega, da imamo visoko stopnjo rodnosti in to bo obveljalo tudi za druge države, ki se bodo tega lotile na ta način. Hvala lepa. Hvala lepa. In še enkrat se zahvaljujem strokovnjakinjam za obisk, zato da ste prispevali k naši konferenci, k našemu posvetu. Zdaj bomo prišli na naslednji sklop. Vam pa še enkrat najlepša hvala. Ta drugi del se nanaša na izmenjavo izkušenj pri izmeševanju razlik pri plačilu. Imamo nekaj prispevkov iz držav članic. Po prvem krogu bo ste imeli priložnost predstavitve nacionalnih, nadaljnih nacionalnih izkušenj in eh, dobrih praks iz vaših držav. Ne bomo izgubljali časa, mm, ampak bomo kar nadaljevali, tako da najprej dajem besedo Aljani Gajduškovi, ki je podpredsednica Češkega senata. Pet minut imate na voljo. Izvolite. Thank you. Thank you very much. Děkuji, děkuji velmi, pane eh, řídící. Hvala lepa. Gospe in gospodje, dragi kolegice in kolegi. Zahvaljujem se, da ste organizirali današnji posvet, katerega tema je zelo aktualna tudi na češkem. V veliko čast mi je, da govorim pred vami, čeprav situacija na češkem ni najboljši primer, ko gre za razliko v plačilom moških in žensk. Imamo en največjih razlik pri plačah žensk in moških, skoraj 26 odstotkov. To je 8 odstotkov več kot poprečje v Evropski uniji. Povedati moram, če se odzovem na prispevek mađarskega kolega, da se je ta razlika bistveno povečala pod eh, desno usmerjeno vlado, ne po pristopu Češke v Evropski unijo, ampak kasneje kot eh, posledico neoliberalnega koncepta diskriminacija žensk. Se najbolj v najboljšem primeru obravnava kot eh, moralno-pravni sistem in eh, pravica delodajalca v najslabšem eh, primeru. Pri nas je prihajalo do zmanjšanja zaposlovanja, zmanjšanja mm, delovnih mest, skrajšanja delovnih časov, kar bo še povečalo razlike med moškimi in ženskami in poslabšalo položaj ženske. Danes raz, potekajo razprave tudi v medijih, ko gre za te razlike v plačilo. Tukaj prevladuje akademska sfera in pa civilna družba, ne pa splošna javnost in politični svet. V neoliberalnem okolju eh, Češke lahko uspemo samo z ekonomskimi argumenti. Zdi se, da je finančni vidik eh, edini impuls, ki bo prinesel neke razlike. Zato bi predlagala argumentiranje z prednostmi nediskriminatornega delovnega okolja za zaposlovalce. Z zagotavljanjem nediskriminatornega zaposlovanja lahko ženske dobijo prednosti In uh, tako je mogoče tudi pridobiti najbolj privlačno delovno silo. Danes študije kažejo, da države, ki spodbujajo enake možnosti, da imajo zaposlene, ki so bolj motivirani, da imajo stranke, ki so uh, bolj uspešne in tudi imič eh, same panoge v tem primeru boljši. Tukaj gre za prednosti nediskriminatornega delovnega okolja za družbo v celoti. Naj tudi podam nekaj podatkov. Odprava razlik v plačilo povečuje popraševanje v populaciji in izboljšuje produktivnost dela, kar rešuje tudi probleme z vlogo žensk v produktivnem življenju in usklajevanje delovnega eh, in eh, zasebnega življenja, kar pomaga tudi socialnim in zdravstvenim sistemom. Ne vem, če je dobro ali slabo, da so ključni akterji v zasebnem gospodarstvu, tiste, ki so ugotovili, da enake pravice niso samo mm, človeške pravice in socialni projekt, ampak da je v tem mogoče najti tudi dober posel ampak očitno je to edina pot za premostitev negativnega političnega ozračja in za izboljšanje položaja. Če govorimo o razlikah v plačilu, ne smemo pozabiti na še dva načina diskriminacije žensk na trgu dela. Kot prvo je ustrezno sklajevanje zaposlitve in um, družinskega življenja in stereotipne vloge žensk in moških v družbi. To je vse povezano med seboj in ima vpliv drugo na drugo. Če želimo odpraviti razlike med plačilom, se moramo boriti tudi proti drugim dvem oblikam diskriminacije. Na češkem imamo zakon, ki prepoveduje diskriminacijo in je v skladu z evropsko direktivo. Nažalost pa je realnost nekoliko drugačna, kot sem že povedala. Si pa upam trditi, da naši mladi nadobudni politiki lahko kaj naredijo. Vedno jim poskušam povedati, povedati naj spodstavijo pravila, ki bodo odpravila diskriminacijo ženske. Tudi na češkem se položaj izboljšuje in eh, ženske dobivajo vedno več bolje plačanih eh, položajev. Kmalo bodo moški tisti, ki jih bo potrebno zaščititi z zakonji o nediskriminarnosti, tako da eh, ne bomo padli v drug ekstrem. trajni in kakovostni razvoj družbe je mogoče doseči samo, če bomo mobilizirali naš celotni potencial, celotni potencial družbe. In tukaj imamo dobro priložnost. Če bo imel vsak priložnost eh, izkoristiti svoj talent eh, v sodelovanju in harmoniji, kot eh, naj bi bilo med moškimi in ženskami. Najlepša hvala za priložnost, za priložnost ta prispevek na današnji konferenci in pri iskanju poti dejanske kakovosti družbe. Zahvaljujem se tudi Evropskemu parlamentu, sploh ko je predsedniku Martinu Šulcu za to, da pelje to temo naprej. Hvala lepa in veliko uspeha. Uh, Hvala lepa, nadaljujemo z naslednjo govornico besedo predajam Dorini Bianchi, ki je članica odbora za zaposlovanje v italijanskem senatu. Izvolite, beseda je vaša. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Zahvaljujem se seveda tudi za to odlično priložnost, ki ste nam jo dali danes. Zahvaljujem se Evropskem parlamentu. Italijanski senat zelo aktivno dela na Eh, politiki, ki prihaja iz Evropske unije, tudi pri medparlamentarnem sodelovanju. Zahvaljujem se predsedniku odbora, ne samo v vlogi predsednika, ampak tudi kot moškemu. Prepričana sem, da moramo stopiti skupaj, če želimo nekaj doseči. In menim, da bo to odločilnega pomena v Evropi, ki bo prineslo spremembo situacije. Kot v mnogih drugih državah eh, članicah je tudi v Italiji situacija takšna, da kljub nacionalnim zakonom za zagotavljanje enakih pravic žensk in moških še vedno obstajajo razlike pri plačilu žensk in moških. Eh, ta fenomen vidimo povsod v Italiji. Imamo neposredno diskriminacijo, tako da ženske eh, dobijo manj denarja, tudi če upravljajo enako delo in pa niže vrednotenje dela, ki ga upravljajo ženske, če tudi je vrednost tega dela enaka kot tistega, ki ga upravljajo moški. Faktori so različni, ki so tudi deloma povezani med seboj, kot naprimer ločnica na trgu dela. Ta segregacija. Ženske in moški še vedno upravljajo različna dela in pogosto je delo žensk manj cenjeno, tudi v denarju. To vidimo pri izbiri šolanja, pri izbiri šol, študijski smeri. Vidimo tudi problematiko usklajevanja poklicnega in eh, zasebnega življenja, odgovornosti za skrb za družino. Ta se ne porazdeli enakopravno med eh, vse člane družine. Vidimo tudi posledice za posledice te segregacije, kar tudi negativno vpliva na plačilo eh, žensk, ki skrbijo poleg dela še za otroke. V Italiji smo daleč eh, stran od tega, da bi bili enaki pri plačilu v primerjavi z drugimi državami članicami. Številke zaposlenosti in plačila kažejo, da so ženske večji stopni brezposelne tudi v večji meri delajo samo z skrajšanjem ali polivičnim delovnim časom. Ženske opravljajo tudi bolj atipična eh, dela in tudi to je težko usklajevati eh, z družinskim življenjem. Vse to vodi v to, da se znižuje zaposlenost pri ženska, sploh tisti, ki imajo male otroke. Ženske tudi delajo na delovnih mestih, ki so zelo slabo plačana, to pogosto opažamo, torej eh, pogosto opažamo pri višjih položajih, da so tam ženske manj zastopene. Mnogi opazovalci ugotavljajo, da večina žensk da se večina žensk ne, aktivno ne vključuje v delovni trg, ampak jih tukaj podpira eh, država. Različni podatki tudi kaže na to, tu so podatki iz leta 2010, ki jih je objavil Eurostat. Jasno je, da v Evropi z 27 državami članicami ženske še vedno mm, zaslužijo bistveno manj kot eh, moški, pri nas smo pri 17 odstotkih razlike v eh, plačilu. Italija ima 5,5 odstotkov, Švedska 18 odstotkov. Zaposlenosti žensk na višjih položajih je torej situacija v skandinavskih državah eh, bistveno boljša. Ženske pa so nasplošno slabše zastopane na delovnem eh, trgu. Imamo zelo nizke stopnje zaposlenosti žensk in eh, večjo zastopanost pri delovnih mestih z nižjim plačilom. Ne glede na zakonodajo, ki je bila sprejeta, smo že napredovali. Veliko je bilo storjenega za to, da bi dosegli enakopravnost med moškimi in ženskami na trgu dela. Tudi v parlamentu smo dobili različne dokumente, zadnja resolucija iz leta 2010, ki je vložil odbor za delo, šlo je za razpravo o enakopravnosti med moškimi in ženskami, kjer pozivamo vlado, da stori nekaj za to, da bi izpolnili cilje v akcijskem načrtu Italija 2020, tudi za spodbujanje žensk na področju zaposlovanja. Direktiva 2654 je bila eh, prenešena v italijansko zakonodajo z odlokom, ki natančno eh, določa v petem členu, kako je treba mm, spremeniti zakon za zagotavljanje enakopravnosti med moškimi in ženskami. Tukaj imamo tudi definicijo za neposredno in posredno diskriminacijo na delovnem mestu. Eh, tukaj govora tudi o diskriminacije pri plačilu, tako posredne in neposredne, glede na enako delo, kot tudi druge oblike diskriminacije na delovne mesto. Imamo pravno eh, varstvo, zato možno je tožiti v primeru kršitev zakona. Na drugi strani pa imamo tudi kolektivne pogodbe, ki predvidevajo oziroma lahko predvidevajo ukrepe za boj proti diskriminaciji. V tem primeru imamo svetovalce oziroma poverjenike za zagotavljanje enakopravnosti na lokalni in regionalni ravni. O tem razpravljamo v Italiji tudi za sindikati v okviru reforme trga dela. To smo slišali tudi od kolegice. Gre za zagotavljanje boljših pogojev za delo za ženske, tudi eh, pomoč eh, pri skrbi za družino. Naj upozorim tudi listino za zagotavljanje enakosti. To je bilo sprejeto leta 2009. Eh, to listino so prostovoljno podpisala podjetja predsednik eh, prekinja govornico in ji priporoča, da zaključi. Pravzaprav sem mislila, da imam na voljo več eh, časa. Eh, samo pet minut, pravi predsednik. Želela sem omeniti še novi osnutek zakona, ki je v razpravi prav zdaj. Gre za podjetja, ki kotirajo na borzi. V Italiji velja, da podjetja, ki kotirajo na borzi, morajo zaposlovati najmanj 30 eh, odstotkov žensk do leta 2015 in 40 odstotkov do leta 2020 na vodilnih mestih. To je zakon, ki je bil sprijet v parlamentu in to bo prav gotovo zelo eh, pomemben inštrument. Eh, na koncu naj povem, oziroma naj ponovim to, kar ste povedali tudi sami. Omenjali ste večine njen roman. Njene besede kažejo, kako pomembna je ekonomska neodvisnost ženske danes. To smo tudi že slišali. Bodoče delovanje družbe bo odvisno tudi od eh, rešitve vprašanja enakosti oziroma enakopravnosti med spoloma gre za ekonomsko neodvisnost, po drugi strani pa je treba na novo strukturirati našo družbo. Najlepša hvala. Hvala lepa. In eh, tukaj je še naslednja govornica. Dajem besedo. Še je Terezija Anđino ki eh, prihaja iz eh, Portugalske, iz odbora za ustavne zadeve, pravice, svoboščine in eh, zagotovila. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Vidazuš in e kareš konvidadaš. First of all, it is for me an honor and a pleasure to be here. I hope. Hvala lepa. Najprej povem, da mi je veliko čast, da sem danes tukaj in upam, da bo moj prispevek eh, prispeval k pozitivnemu rezultatu te konference. Eh, ta problem je postal vse bolj pomemben. Enakost med moškimi in ženskami pomeni spremembo vloge, socialne vloge moških in žensk, kot smo jima prepisali. Ne gre za to, da bi eh, zanikali razlike med spoloma, ampak da postavimo simetrijo, ki izhaja iz bi geoloških eh, in eh, drugačnih eh, vlog. Moramo razumeti, da imamo družbene strukture, ki temelijo na vlogi moških in žezn, ki razlikah na spoloma. In to, na to moramo gledati kot na nekaj, kar ni stalno in ni predeterminirano z spolom. Zato moramo v tem kontekstu razumeti tudi enako plačilo za enako delo. Razlike med moškimi in ženskami uh, ostajajo, pri plačilu ostajajo največja oblika razlike. Moški in ženske na osnovi stereotipov niso samo plačane različno pri opravljanju istega uh, dela v korist eh, moških, ampak eh, določena dela upravljajo tipično ženske in ta dela so eh, najmanj plačana. Danes je jasno, da so zgodovinske družbene vzorci oblikovali različna delovna mesta v katerem so ženske slabe položajo. Enakost je utemeljena v ustavi portugalske in zato si moramo prizadevati in to z sprejemom ustrezne politike. Odprava vsakašne diskriminacije žensk je ključnega pomena za kakovost demokracije in zagotavljanje napredka. Tako eh, pravno kot tudi ostavno so ženske v dobrem položaju. Sociološki podatki to tudi kažejo. Se upravičujem, ampak morate govoriti nekoliko počasneje, pravi predsednik. Very well. The rate of female employment, for example. Stopnja zaposlenosti žensk je nezaposlenosti žensk je še posebej visoka. Večina študentov, uspešnih študentov na univerzah so ženske. Znanstvene in tehnične službe prav tako zasedajo večinoma ženske. Drugi družbeni podatki pa kažejo na druge države. Plače so bistveno nižje. Eh, hišna dela še vedno upravljajo ženske oziroma gospodinska eh, dela. V javnem sektorju obvladujejo eh, politične stranke, v katerih so ženske slabo zastopane, kar je v nasprotju z zastopanostjo na trgu dela. Na splošno. Še vedno imamo neenakost na portugalskem klubu z zakonom in to je velik izziv. Ustavni in pravni sistem ima cilj normiranja odnosov In eh, ženska vloga je tukaj ključnega pomena. Ko pa gre za socialno vlogo eh, ženske, je tam vrednotenje drugačno. Ohranjanje določenih socialnih eh, praks je še vedno v hudem nasprotju z zamislijo emancipacijo. Eno od tih nasprotij vidimo v slabosti neodvisnosti socialnih gibanj kjer naj bi imeli cilj od zgoraj na zdolj spreminjanja družbe. Ne morem se izogniti eh, temu, da ugotovimo, kako ko nizka stopnja zaveščenost o diskriminaciji onemogoča izboljšanje eh, položaja ženske v družbi. Največjih problemov na portugalskem je razlika med eh, zakonodajo in praktičnim izvajanjem kar prinaša do konvergence med pravnim eh, družbenim sistemom. To se kaže v visoki koncentraciji žensk v tistih aktivnostih in poklicih, eh, kjer je plačilo nizko in imamo najbolj eh, kritična delovna mesta. Ključnega pomena je zagotoviti ustrezno izvajanje zakonodaje prek ko okrepitve ali prilagajanja obstoječih organov za zagotavljanje enakopravnosti, ki se ukvarjajo z nediskriminatornostjo. Ponovno vam obveselo govornici ne govori počasne. Vedno znova je treba poudarjati, kako pomembno je zbirati ustrezne podatke, treba je narediti več eh, statistike eh, in razviti je treba ustrezne kazalnike. Pomembno je tudi, da spodbujam bolj aktivno sodelovanje civilne družbe in njenih eh, organizacij pri izvajanju teh eh, pravic, sodelovanje javnosti in tudi politične moči na tem področju. Probleme 19. ustavne vlade je ugotovil pomajkljivosti pri spodbujanju enakosti med spoloma v vseh eh, sferah eh, družbe, pričemer ne gre samo za pravice in socialno pravično, ampak tudi predpogoj za zagotavljanje ciljev za trajnostni razvoj, zaposlovanje in solidarnosti vidimo velik napredek pri izgradnji enakosti na področju zakonodaje in veliko korakov pri eh, zagotavljanju dejanske enakosti med moškim in ženskim. Na portugalskem smo dosegli eh, boljšo situacijo, kar zadeva politično sodelovanje žensk in moških ne moremo pa isto povedati, kot je pri zastopanosti, pri uh, položajih, kjer se odloča, kjer je zastopano žensk nezadostna. Da bi spremenili to situacijo, je portugalska vlada prejšnji teden sprejela resolucijo, ki od eh, podjetij v javnem sektorju zahteva soglasje in izvajanje ter evalvacijo načrtov za zagotavljanje enakopravnosti ter ustrezno udeležbo žensk v upravi. Enako smo priporočali tudi zasebnim podjetjem. Rezultate evalvacije bo vlada objavila vsake šest mesecev. Ima vlada ima pomembno vlogo pri spremljanju oziroma parlament ima pomembno vlogo pri spremljanju rezultatov, prav tako pa ima pomembno vlogo tudi pri dajanju zakonodajnih pobud, spodbujanju debate in pri prispevanju eh, osveščanja družbe. To je parlament počel v preteklosti in bo to počel tudi v prihodnosti. In na koncu, če še nekaj povem o mm, težki situaciji, v kateri živimo in položaju žensk, Huda gospodarska kriza, se s katero se soočamo v Evropi, bo imela negativne posledice za spodbujanje enakosti. Zato, ker imamo omejena sredstva, veliko nezaposlenost in veliko tveganega dela, so ženske bolj ogrožene eh, kot moški. Situacija še poslabšuje žen, položaj žensk na trgu dela. Marsikaj je že bilo storjenega, veliko je treba še storiti, parlamentarci imajo tukaj pomembno odgovornost. V preteklosti naša naloga ni bila lahka in ne bo lahka tudi v, seda, v sedanjosti in prihodnosti. S temi mislimi bi zaključila svoj prispevek. Hvala lepa. And, uh... Najlepša hvala. Zdaj pa bomo dobili prispevke treh različnih parlamentov. Veseli smo da ste podali te prispevke. To so bile predstavitve, ki smo jih ravni, ravno kar slišali. Zdaj pa je čas še za razpravo. Naj povem, da čakamo še na komisarko Vivian Reding. Tukaj bo samo pol ure, tako da ko pride, bo takoj dobila besedo uh, in ji bomo tudi zastavili vprašanja v te pol ure zdaj pa Alicia Olišovska iz polskega parlamenta. Prosim, da se držite te teme in tudi časa za govor, tako da bomo imeli dovolj časa, ko pride gospa Vivian Reding. Tri minute imate na voljo, izvolite. E, panie przewodniczący, szanowni państwo, kobieta, e, która osiąga sukces. Hvala lepa. Ženska, ki dosega uspehe v zasebnem življenju, mm, rada pomaga tudi na ravni skupnosti v svoji regiji. Tudi ko gre za oblikovanje dela in pa um, politično delo. Uh, išče delo, je lojalna in je zelo skrbna. Skuša najti dolgoročno delovno mesto. Ženske, ki so menedžerke v svojih podjetjih, ja, veliko moških je, ki vodijo podjetja in če podjetja vodijo moški, potem niso enako skrbni. 45 odstotkov žensk je dejavnih na polskem in kljub eh, določeni zakonodaji, porodniški dopust še ni ustrezno urejen. To resnično predstavlja kršitve človekovih pravic. Ženske, ki se vrnejo iz porodniške, pogosto dobijo eh, drugačno delovno mesto, ki je lahko tudi slabše plačano. In ta razlika potem nastane, ker je rojen otrok, ker se ženska odloči za porodniški dopust in to ni pravično. Ko gre za enako možnosti za ženske in moške, moramo ugotoviti, da so ženske v slabšem položaju tudi pri posojilih, zlasti ko gre za matere. To je tudi Eh, gospodarsko gledano slabši položaj, poleg tega pa se na ta način tudi moralno gledano ženske postavi v nižji položaj. Moramo razmisliti o tem, kaj narediti, kako se boriti proti temu. Tako, da bodo tudi ženske samo hranilke lahko dobile posojila. To je, tudi to Mm, je problem za ženske, da so njene plačilne možnosti manjše v primerjavi z moškimi. Emancipacija mora tukaj napredovati, zlasti sedaj v času krize, ki jo vsak občuti v svoji denarnici. In matere samohranilke se pogosto morajo same prebiti svojim otrokom. Najlepša hvala. Besedo zdaj dobi gospa Popa iz Romunskega senata. Izvolite că, domnule președinte, dragi, dragi colegi, un călduros la... Najlepša hvala, gospod predsednik, dragi kolegi in kolegice. Želim vam čestitati za dan žena, 8. marec. In kot podpredsednica odbora za enake možnosti se sem v politiki že 20 let, no, nočem govoriti samo o kvantiteti, ampak tudi o kakovosti izobraževanja. Izobraževanje je, po mojem mnenju, najpomembnejši element za spremembo mentalitete. Sama sem študirala na tehnični univerzi, študirala sem uh, naravoslovna področja in danes lahko ugotovimo, da vse več žensk študira naravoslovje in si potem želi tehničnega poklica. Razliko v plačilu pogosto lahko razložimo z dejstvom, da moški dosežejo višji položaj eh, v podjetju in pogosto so tudi sektori, politika in drugi, ki so pretežno moški sektori. Vendar pa vidimo, da se tudi ženske vse bolj vključujejo v te sektorje in dosegajo pomembne položaje. Upam, da bo Evropski parlament eh, dobil še več ženskih predstavnic v prihodnosti. Prihaja do razlik eh, med teorijo in prakso. Potrebujemo neke evropske politike na tem področju, da bomo zmanjšali ali izničili to razliko. Sama prihajam iz izobraževalnega sektorja in mlade želim pripraviti na prihodnost v Evropski uniji. E, imamo okvir za e, krepitev e, sposobnosti usposabljanja in e, to delamo vse dolgoročno. Pripraviti moramo programe za mlade ljudi, pomagati. E, jim moramo, da bodo spremenili svojo mentaliteto, kajti ljudje eh, so še vedno izkoriščani na trgu dela. Če želimo to spremeniti, potem moramo spremeniti tudi miselnost. In izobraževanje je edina pot. Povečati moramo dobre prakse. V Romuniji eh, vidimo, da prihaja do velikih razlik v plači, vendar pa so so se zmanjšale z 21 odstotkov na 12 odstotkov leta 2009. Senatori so sprejeli pobudo v Romuniji in sicer eh, so naznanili, da bomo imeli v Romuniji eh, dan enakega plačila, s tem naj bi dvignili zavedanje o tej temi. In izvedli smo tudi kampanjo, katere namen je bil, da se zagotovi enake možnosti tudi za ženske spodeželja. Še en primer dobre prakse pa je Nacionalna agencija za enakost med spoloma. Ta agencija izvaja določene politike in si prav tako prizadeva za spremembo miselnosti. Ženske spodbujajo tako na politični kot eh, na ravni podeželja, da eh, se bolj dejavno vključijo. Zdaj imamo sedem žensk v senatu v Romuniji, to je sedem odstotkov, zelo nizko zastopano že žensk imamo torej v Romuniji. In za našo družbo eh, to ni dovolj, vendar pa se družba tudi ni še pripravljena povsem spremeniti. Eh, ženske se še ne morejo povsem dejavno vključiti v družbeno življenje. Še vedno obstajajo. Eh, moška področja in komisijo sprašujem, kako bi okrepili vlogo žensk. Hvala. Hvala. Da, zdaj pa lahko predstavim naslednjo govornico. Um, Z nami je komisarka. In to je zdaj tretji del, tretji panel. Eh, ukvarjali se bomo z ukrepi za zmanjšanje razlik v plači. Eh, zelo vesel sem, da je z nami podpredsednica Evropske komisije, ki je odgovorna za pravosodje, temeljne svoboščine in pa državljanstvo. Eh, to je gospa Vivian Reding in kar takoj vam predajam besedo. Vedno sem pripravljena, ko mi daste besedo, gospod predsednik. Gospe in gospodje, vesela sem, ko vidim, da vas je veliko zbranih tukaj v dvorani in to kaže, da si je parlament dobro izbral temo za današnjo razpravo, da bi o tem razpravljali širše eh, z različnimi moškimi in ženskami. Nedavne številke glede razlik v plači kažejo, da smo pri 16,4 odstotkih. To predstavlja zmanjšanje v primerjavi z lanskim letom. Takrat je bil delež 17 odstotkov, vendar pa nihče ni navdušen nad tem podatkom in tudi ne nad hitrostjo, s katero se razlika zmanjšuje zelo počasi se ženske vključuje na trg dela in di, uh, diskriminacija se tudi počasi zmanjšuje. Vidimo, da vse države članice ta tema skrbi. Obstajajo seveda velike razlike med posameznimi državami članicami. Včasih številke vodijo v napačno sklepanje. Države članice imajo včasih zelo nizko razliko v plačilih in to ni posledica tega, da razlike ne bi bilo, ampak včasih gre samo za to, da je zelo malo žensk vključenih na trg dela ali pa je eh, veliko žensk na vodilnih položajih, kjer je ta razlika manjša. Torej, kljub tem številkam, ki niso vedno zelo jasne, pa vidimo, da problem vpliva na vsa evropska gospodarstva, ne glede na to, kakšen eh, delovni model imajo te države. To je zelo zanimivo. Odkar se je kriza začela, smo prebrali, da je kriza bolj negativno vplivala na moške na delovnem trgu. To je morda res, vendar pa kljub vsemu. Ženske so že začele v težkem položaju in zato jim gre zdaj še slabše kot pa moškim. Težje je za nje vstopiti na trg dela in pa se uveljaviti tekom karijere. Podatki iz leta 2010 kažejo, da je zaposlenih več kot 12 odstotkov eh, več moških. 70 odstotkov je uh, zaposlenih, torej okrog 70 odstotkov moških je zaposlenih in okrog 60 odstotkov žensk. Razlika v plači je še večja, če si ogledamo skrajšan delovnik, delovni čas. Eh, razlika v plači je posledica tudi tega, da eh, veliko žensk dela polovično. 8 odstotkov moških In pa 31 odstotkov žensk ima skrajšan delovnik in to seveda tudi vpliva na številke glede razlik v plači. To že dolgo ponavljam in eh, večkrat tudi povem ministrom za delo. V strategiji Evropa 2020 imamo 75 odstotno stopno zaposlenosti kot cilj tega cilja ne bomo nikdar dosegli, eh, če se ženske ne bodo vključile na trg dela. Moški sami eh, ne morejo zagotoviti, da bomo dosegli ta cilj. Ženske bomo vsekakor potrebovali. Morale so, se bodo vključiti na vse stopne trga dela, da bomo izpolnili strategijo 2020 in da ji bomo dali življenje. Vemo tudi, da so ženske ponavadi bolje kvalificirane kot moški. In uh, vse bolj je to res. Imamo razpravo o kvotah in tukaj vedno povem številke. Namreč 60 odstotkov uh, diplomantov je žensk. Torej, ženski talent je na voljo in moški so še vedno džentlmeni, še vedno so kavaliri. Hvala. Bom zdaj nadaljevala. Kot ste slišali že v razpravah o kvotah, je številka, ki jo vedno predstavim, 60 odstotkov Eh, diplomantov na univerzah in sicer 60 odstotkov vseh ljudi, ki jih diplomira, je žensk. Talent torej obstaja, vendar pa se to ne prevede v prakso, v višja delovna mesta in v boljše delovne pogoje za ženske. V statistikah najdemo številne podatke, eh, ki pa so preprosto napačni. Kakovost in talent. Eh, nista v skladu z rezultati trga dela. Če si ogledamo, eh, odkud prihajajo razlike, lahko vidimo na srečo, da naše zakonodajno delo prinaša rezultate. Imamo direktivo iz leta 2006, ki se ukvarja z neposredno diskriminacijo, enako plačilo za enako delo in vidimo, da je vse manj primerov neposredne diskriminacije kot eh, rezultat eh, učinkovitega delovanja naše zakonodaje. Torej, zakaj pa imamo po Evropski uniji potem še vedno tako velike razlike v plačilih? To je zato, ker ta razlika presega eh, zgolj enako plačilo za enako delo leta. E, to načelo imamo že od leta 1976 oziroma 67. E, eh, imamo tudi direktive, ki se izvajo v državah članicah. 2013 bomo dobili analizo, kako ta direktiva deluje v praksi, vendar pa vam lahko že povem, da se zdi, da je direktiva prinesla sadove vendar pa ni zakonodaja tista ali pa neustrezno izvajanje zakonodaje tisto, ki uh, ohranja razliko. Ne, razlogi so številni. Naprimer to, da veliko uh, žensk eh, dela skrajšan delovnik, potem uh, ženske veliko bolj pogosto zaprosijo za starševski dopust in pa podcenjevanje žensk, sposobnosti žensk. In to se dogaja sistematično. To je preprosto gospodarska napaka. Če bi se več sposobnosti žensk uporabilo in bi se v to vlagalo, bi bilo manj gospodarskih problemov. To se je tudi pokazalo v uh, zadnjih znanstvenih raziskavah. Ženske so množično prisotne v sektorjih, z nižjim plačilom. To je tudi res. In če želimo to razliko zmanjšati, potem potrebujemo večstranski pristop, moramo se ukvarjati z razlogi za to in pa uh, vključiti vse akterje, vse uh, deležnike in vse, ki sprejmajo odločitve. Mi smo se odločili za informacijsko kampanjo pred tremi leti in cilj te kampanje je bil, da uh, povečamo zaveščenost. Veste tudi, da imamo neko mrežje sodelujočih v kampanji. Številni so danes tukaj z nami in oni tudi delajo kot uh, prenosniki uh, informacij, širijo material in pa obveščajo tako delavce kot delodajalce o razlikah, ki še obstajajo. Vemo, da imamo tudi dan enakega plačila. Letos je bilo to 2. marca, to je boljše kot lani, ko smo ga imeli 4. marca. Torej, počasi se pomikamo naprej, dosegli smo uh, eh, raho napredek. In da bi ženska v Evropi dobila enako plačo, Eh, kot moški mora delati zdaj tri dni manj, kot je bilo to v preteklosti, ampak še vedno je razlika velika. Komisija je tudi objavila eh, spletno oziroma ustvarila spletno stran, ki se ukvarja eh, s tem. Predlagam, da si jo ogledate oziroma poseben prispevek na spletni strani komisije smo pripravili in to bomo tudi videli. Eh, delodajalci so ključnega pomena pri zapiranju tega, eh, te razlike v plačilu. Zavest o tem se mora povečati. Pred kratkim smo začeli s projektom, eh, ki je namenjen posebej temu cilju, namreč, da se dvigne zavest podjetij in pa delodajalcev, da se zavedo vzrokov za to in da se podpre podjetja, ki želijo Eh, promovirati v svojih organizacijah enakost med spoloma. Eh, imamo izmenjavo dobrih praks, eh, izobraževanje za zaposlene in potem v podjetjih, še posebej v podjetjih se s tem ukvarjamo. Tekom svojega dela sem videla, kako pomembno je, da podamo nek primer podjetja, kako bi lahko zagotovili, da se bo več žensk eh, vključilo v delo, na trg dela, kako bo več žensk doseglo vodilne položaje. Eh, pokazati moramo, kako to prinaša dobiček za podjetje in eh, da pravzaprav ni za podjetje to neko breme, ampak korist. Bolj, ko bomo to ponavljali, bolj, ko bo to naša mantra, bomo, več bomo lahko naredili za ženske nacionalni organi so tudi tukaj zelo pomembni. Mm, oni morajo spodbujati podjetja, poslovne organizacije, trgovske zbornice in socialne partnerje, da si bodo tudi prizadevali za to. Pozdravljam dejavnosti, ki so jih eh, določene države članice že izvedle v zvezi s tem. Nekateri morda poznate orodja, kot je logip. Eh, to se je prvič uporabilo v Švici, potem pa še v Nemčiji in to podjetjem pomaga, da analizirajo vzroke za neupravičeno razliko v plačilu med moškimi in ženskami. To je podjetjem tudi pomagalo zmanjšati neenakosti. Komisija spodbuja te dejavnosti in sama bi se rada zahvalila parlamentu za pomoč in tudi za delo, ki ga je parlament opravil na tem področju pod vodstvom gospe Bauer. Eh, veselimo se sodelovanja z vami na tem področju. To je delo, ki se je pravzaprav šele začelo in skupaj se bomo vanj zelo poglobili. Eh, kolegi iz komisije bodo tudi sodelovali pri tem. Mislim, da je zelo pomembno, da poudarimo, Eh, to eh, nenormalno, nepravično stanje v družbi. Hvala lepa za pozornost. Thank you. Thank you much, uh, Reding, uh, Najlepša hvala, gospa Reding. Hvala, da ste prišli danes k nam na ta pomemben dan. Zdaj bomo videli, o čem ste govorili. Uh, videli bomo klip, ki ga je pripravila Evropska komisija. It's really good, I think. <laughs> Mislim, da je ta prispevek zelo dober. Zdaj pa odpiram tak rok vprašanj za gospod Rettingovo. Hmalo bo morala oditi. Imamo štiri govorce na seznamu. In tudi evropske poslance vedno prosimo. Uh, da se časovno omejijo. Imamo pa eh, še eno srečanje z gospod Redingovo eh, konec marca. Mm, prvi je gospod z Cipra. Eh, Hvala. Najprej čestitam vsem ženskam, ki so tu prisotne in tudi vsem ženskam nasploh za dan žena. Želim vam veliko uspeha in napredka. Veliko veselje mi je, da govorim eh, danes tukaj o tako pomembni temi. V naši državi eh, Ministrstvo za socialne zadeve in pa Ministrstvo za delo eh, začenjata s projektom, ki se bo zaključil leta 2015 in sicer o dejavnostih za zmanjšanje razlike v plačilu to sofinancira Evropski socialni sklad. In projekt je zelo inovativen, prinaša številne ukrepe, med drugim tudi to, da se poveča usposabljanje eh, žensk, da se poveča ozaveščenost, potem je treba zagotoviti isto udeleženost na delovnem trgu treba se je seznaniti s situacijo v drugih državah članicah eh, in pa proučiti eh, tudi druge mehanizme in ukrepe, ki se uporabljajo za zmanjšanje eh, te razlike. Predsednik, predsednik prekinja in poziva govorca, da postavi vprašanje, ali Evropska unija in parlament lahko podpreta ta uh, projekt moje države, da bi projekt bolj kakovosten in da bi dosegli tudi večjo enakopravnost eh, med moškimi in ženskami, da bi zagotovili eh, človekove pravice vseh. Gospa Redingova je podpredsednica komisije in njo sem želel to vprašati. Hvala. Zdaj je na vrsti gospa Elini Sijasi iz grškega parlamenta. Največ dve minuti imate na voljo, izvolite. In predvsem se usredotočite na vprašanja. Uh, imam vprašanje. Uh, pripravila pa sem tudi prispevek. Uh, in ta prispevek lahko podam tudi kasneje, ko uh, bo gospa Redingova odšla. Uh, Tudi prispevek lahko podate zdaj, je rekel predsednik. Bo zdaj spregovorila komisarka in potem jaz? Ne. Vi ste prvi na vrsti. Zdaj pa gospa Medeiro Ines z Portugalske. Predvsem se osredotočite na vprašanja za gospo Reding. Euh, monsieur le président euh, je suis désolée moi j'avais une petite gospod predsednik hvala po želela sem postaviti tudi oziroma uh, povedati tudi nekaj o situaciji pri nas in potem postaviti vprašanje vendar če bom postavila vprašanje brez izjave bo to težko lahko uh, pa naredim tudi obratno. Gospa Redingova mora oditi ob 12. Torej, to je razlog, da se želimo zdaj najprej osredotočiti na vprašanja za njo, da bo lahko še odgovorila, preden odide. Koliko časa pa imam na voljo? Če imate vprašanje, ga postavite zdaj, besedo pa lahko dobite tudi kasneje. Bom govorila kasneje. Hvala. Eh, gospa koch merin članica evropskega parlamenta ähm, danes se ukvarjamo s pomembno temo enako plačilo za enako delo kar bi nekaj kar bi pravzaprav moralo biti samo po sebi umevno. to vprašanje potrebno ločiti, eh, rešiti pravzaprav na trgu. Tisti, ki opravlja dobro delo, mora biti za to dobro plačan. Ampak zdi se, da trg tukaj ne deluje, kar ima prav gotovo opraviti s tem, da tukaj igrajo vlogo različni parametri, vzroki, na katere nismo računali, da bodo igrali svojo vlogo na trgu dela. Zato, gospod Redingovo, sprašujem naslednje. Kako se lotevate vprašanje vrednosti dela v komisiji? Če torej nekdo opravlja enako delo, moški in ženska obravna, delata enako delo, mm, kako lahko potem dobite različno plačilo za to? Če sta to dve različne dejavnosti, mehanik in eh, medicinska sestra, recimo, kako se tukaj vrednoti delo, zakaj eden dobi več in drugi manj. Ehm. To se pravzaprav ureja na trgu, ampak eh, ne vem, če so to mehanizmi, ki jim gre zaupati. To je zelo kompleksno vprašanje, tukaj je veliko družbenih dejavnikov, ki igrajo svojo vlogo. Eh, to, kar družba dojema kot več vredno, kot bolj cenjeno, Zanima me, ali komisija tukaj uh, vidi neko možnost za ukrepe. Potem vam želim tudi čestitati za to, da ste se lotili temo kvot, to je kontroverzna tema, ampak vi ne popuščate, se prizadevate za to in zato vam še enkrat čestitam. Hvala. Uh, Hvala. Gospa Nedelčeva, ki je tudi članica Evropskega parlamenta, je zdaj na vrsti. Hvala, gospod predsednik. Eh, sama bi čestitala in se zahvalila podpredsednici komisije, eh, da je prišla danes sem. Čestitam tudi za upravljeno delo. Pokazala je na situacijo, eh, kaj ti razlika v plačilu je še vedno velika v Evropski uniji. Imam pa dve vprašanji. Pozdravljam pobudo komisije, da ne bo takoj začela z obvezujočimi cilji, ampak da Zdaj potekajo široka posvetovanja z javnostjo. Tukaj bodo udeležene države članice. Nam lahko več poveste o časovnem okvirju za to, kako dolgo bodo ta posvetovanja trajala in kaj pričakujete od tega. Drugič pa bi vas rada upozorila na eno od idej, o kateri razpravljamo tukaj v Evropskem parlamentu. V vsaki državi članici obstajajo organi, ki si prizadevajo za enako obravnavo med moškimi in ženskami. Gospa komisarka, mislim, da bi lahko okrepili njihovo vlogo, dali jim na voljo sredstva in pa pravni status in to bi bil način, eh, da tudi dosežemo naše cilje enakega plačila za enako delo. Kaj mislite o tem? Imate kakšne pobude na tem področju? Hvala. Ja, herzlichen Dank für Um, hier zijn hier. I'm sitting over here. Here. <laughs> um. Gospa Brandner, hvala lepa. Vi ste pravilno povedali, da obstaja veliko razlogov za razliko v plačilih. Od leta 1957 se eh, je govorilo o enakih plačilih tudi v rimski pogodbi. Eh, tukaj ne gre za novo zakonodajo, gre samo za vprašanje izvajanja. No, eh, ko gre za kvote, ste pravilno povedali, da podjetja tega niso sama od sebe uredila, zato tudi tukaj potrebujemo nove zakonodajne ukrepe. Pri, neenako, eh, pri neenakosti plačil smo videli, da se vse skupaj ne bo uredilo samo od sebe ni dovolj, da imamo ukrepe na nacionalni ravni, na evropski ravni, ampak na evropski ravni bi lahko poskrbeli predvsem za več preglednosti, lahko bi eh, pomagali zakonodajnemu procesu pri, eh, naprimer, s kakšnimi eh, sankcijami ali kazensko-pravnimi postopki. Na ta način bi lahko se končno izvajala zakonodaja, ki obstaja že od leta 1957. Hvala. Uh, I was wondering if Mr. Um, Gaudenaghi, do you have a question? Uh, gospod Nagi, imate vprašanje? Uh, hvala, gospod predsedujoči. Želel bi pozdraviti komisarko Redingovo. Pozdravljam tudi gospo Edith Bauer. Nadaljeval bom v madžarščini. Torej, pozdravljam eh, tako podpredsednico komisije, kakor gospod Bauer. Imam dve vprašanje. Gospa Bauer je tudi mačarka, ampak eh, živi na Slovaškem in ona je žrtev nekega diktata. 3,5 milijona ljudi živi izven meja Mačarske.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 obstajajo razlike v plačilih, zlasti pri tistih podjetjih, ki eh, so pravzaprav zahodnoevropska podjetja. Eh, kaj menite o tem? Naš čudi to dejstvo. Eh, Mačarska podjetja na mačarskem spoštujejo evropske standarde, zahodna podjetja, ki obstajajo na mačarskem, pa ohranjajo te velike razlike med plačili žensk in moških. Hvala lepa in še zadnja beseda gospe Redingovi. Uh, uh, uh, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Naj pričnem na koncu. Mislim, da ta razprava ni pravo mesto za reševanje konfliktov eh, med državami članicami in manjšinska vprašanja. No, kar se tiče razlikah v plačilih, eh, tukaj seveda imamo eh, zakonodajo. Leta 2013 bom tudi pripravila poročilo o tem, kako se to zakonodajo izvaja v različnih državah članicah in članicah kakšni so rezultati te zakonodaje. To sem vam že povedala, ne na znanstven način, seveda, ker najprej zato potrebujemo poročilo, ampak ehm, to, kar je razvidno iz prve analize, eh, kaže na to, da je zakonodaja dobro izvajana in da prinaša rezultate. Razlika med spoloma Eh, izhaja predvsem iz dveh razlogov. Najprej visoko število žensk, eh, ki imajo skrajšan delovni čas, eh, kar seveda pomeni tudi niže plačilo. In drugi razlog je ta, da so ženske um, zaposlene na takih delovnih mestih, ki niso dobro plačena. Takšne poklice imajo, ki niso dobro plačani v primerjavi z drugimi poklici. Gre torej za uh, gospodarske in pa socialne vzroke in zato je bistvenega pomena tudi to, da poskrbimo za, ob, za informacijske kampanje. Organizacije žensk v državah članicah morajo pritisniti na sindikate in sindikati spet morajo um, pritisniti na organizacije eh, delodajalcev in delojamalcev, potrebno je narediti analize od podjetja do podjetja. Eh, podjetja si morajo prizadevati za to, da izboljšajo položaj žensk v podjetjih. Mm, to mora, eh, poskrbeti mora za neke pozitivne zglede. Pri tem moramo pomagati tudi delodajalcem, potrebno je začeti z specifičnimi projekti, ponuditi boljše informacije o tem. Um, tako da bomo lahko spodbudili delo dajalce naj se lotijo teh projektov. Imamo tudi ta znameniti instrument Logip, ki skrbi za preglednost. Tisti, ki delajo za podjetja eh, v svojih državah članicah, eh, bi morali poskrbeti za to, da bi vedno več podjetij uporabljalo obstoječa orodja, zato da bi lahko zagotovili preglednost v podjetjih. Sama želim v eh, bližnji prihodnosti poskrbeti za kampanjo in v tej kampanji bom predstavila podjetja, ki so se tega na pravilen način uh, lotila. Uh, lahko vedno govorimo samo o problemih, lahko pa pogledamo tudi, uh, eh, tudi dobre zglede tega, kako so podjetja skušala rešiti obstoječe probleme, tako da lahko postanejo zgledi za ostale. Potem uh, glede tega, zakaj ni zakonodajnih ukrepov, uh, zakaj ti niso bili ponujeni na kratkoročen način. Iz dveh razlogov. Preden komisija lahko poskrbi za zakonodajne ukrepe, mora najprej organizirati javne posvete in mora poskrbeti za eh, oceno učinka. Ne moremo podati predloga, preden poskrbimo za to dvoje. Drugi razlog pa je naslednji. Že eno leto eh, se ukvarjam s to temo in opažam, da se zakonodaja ponekod izvaja na protisloven način. Mar se kje v Evropi, kako je opozorila tudi uh, gospa Kohmerin, ampak eh, pojavljajo se tudi druge sile, tudi združene sile v Evropi. Včeraj, naprimer, so se poslovne šole v Evropi združile, pripravile so skupek imen žensk, ki so zaradi svojih izkušenj eh, primerne za to, da se jih uvrsti neposredno eh, v upravne odbore podjetije. 3500 imen je bilo objavljenih. Eh, to govori, to izniči ta argument, češ, da ni žensk, ki bi se jih lahko postavilo na vodilne položaje. Veliko pozitivnih primerov je, kako sile v družbi uh, združijo svoje moči za to, da um, bi nam pomagale. Mi moramo stopiti naproti in moramo še vedno poskrbeti za to, da bo ta razlika v plačilih uh, del naše agende. Moramo pa pomagati tudi z konkretnimi pozitivnimi analizami poslancem iz. Uh, Cipra bi želela povedati, da se bom sestala s ciperskim ministrom danes popovdne in razpravljala bova tudi o tem, kako bi lahko v času ciperskega predsedovanja uh, uvrstili določeno vprašanje na dnevni red, uh, tako da bo eh, predsedovanje Evropske unije Cipra koristno ne samo za Cipra, ampak za celotno Evropsko unijo. Hvala. Hvala. Mm, gospa komisarka, da ste se udeležili te seje. Vem, da ste zelo zaposleni in da vas čakajo dodatne dožnosti, ampak še enkrat hvala, da ste bili z nami. Okay, we uh, then have four more. Ja, e, dobro, potem imamo še štiri govornike na seznamu, ki smo jih morali brutalno prekiniti. Upam, da nisem nikogar užalil, ampak moramo se pač e, držati časovnice dobro bi bilo, da je imela gospa Redingova čas, da se odzove na vaša vprašanja. No, ampak zdaj se bomo vrnili na seznam, preden začnemo z naslednjim panelom. Gospa Elini eh, Cjavsi iz Grškega parlamenta dobi besedo. Hvala, gospod predsedujoči. V Grčiji struktura družine omogoča ženskam, da izvajajo svojo uh, večplastno vlogo. Lahko imajo kariero, tudi ko gre za visoko šol, uh, za visoko izobraževanje, je udeleženost žensk zelo visoka. Uh, veliko žensk pa je tudi na odgovornih položajih, naprimer v politiki. Ampak ženske v Grčiji še vedno definirajo ti eh, stari ustaljeni stereotipi, čeprav imamo ustavo in pa zakonodajo, ki je v skladu za direktivo 54 iz 2006, eh, direktiva, ki zahteva enako plačilo za enako delo. Eh, sedaj je potrebno eh, zagotoviti enaka plačila za ženske in moške v javnem sektorju, potrebno zagotoviti enak dostop do dela, enaka plačila eh, in tudi, ko gre za druge sisteme, kako naprimer sistem socialne varnosti, je potrebno poskrbeti za to, da bodo ženske enakopravno obravnavane. Včasih obstaja um, neko uh, Na vzkrižje med zasebno vlogo in pa javno vlogo osebka obstaja um, tudi nejasno zgled tega, ali se zakonodajo ustrezno izvaja. V Evropski uniji lahko rečemo, da uh, imamo napreden eh, pristop, ko gre za enakopravnost moških in žensk, ampak še vedno obstajajo velike razlike med plačili. V Grčiji ta razlika znaša 22 odstotkov. Ženske in mladi so tudi bolj prizadeti zaradi te hude gospodarske krize, ki jo preživljamo. Plače so tako padle, da preprosto ni več eh, manevrskega prostora za kakršnokoli dodatno zniževanje plačil. Ljudje morajo živeti z eh, nekim minimumom. Eh, tukaj je pomembno tudi vprašanje socialne pravičnosti. To je tudi zelo pomembno v grškem gospodarstvu in grški družbi. Okay, thank you. Thank you very much.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 Ja, jaz sem pripravila vprašanje eh, ne samo za gospodje Redingova, ampak za vse panele. Sedaj pa po portugalsko. Eh, ja, te eh, neenakost med spoloma prizadene vsak sektor v družbi. Ja, eh, pogosto se zakonodaja zdi zelo napredna, ko gre za enakost eh, spolom, spolov, ampak eh, pri praktičnem izvajanju pa obstajajo velike neenakosti. De educação ou culturais, mas passa a ocupar um lugar cimeiro. Treva a oblicovar de política em. In pa to uvrstiti tudi med prednostne naloge, še posebej v času krize, kakršnega doživljamo. Ne smemo misliti samo na politike zaposlovanja, na politike izobraževanja, ampak moramo izhajati iz skrbi za enakopravnost in da se to ohrani. Eh, kot so rekli že druge osebe, drugi so tudi ljujoči, moramo na vladni ravni se prilagoditi tudi eh, težkemu izvajanju številnih ukrepov, naprimer kvote, sistem kvot. To je nujen inštrument, čeprav ni, eh, niso kvote cilj sam po sebi. Eh, opraviti moramo tudi pedagoško delo, da se bomo lahko razvijali naprej, da se bo spremenila miselnost tako moških kot ženskih, žensk. Eh, v določenih primerjih lahko zaradi gospodarske krize pride tudi na, do nazadovanja. Eh, vendar je treba v mislih imeti bodoče generacije, ki eh, ne razumejo diskriminacije. Treba si je prizadevati za to. In treba je torej, mm, boriti se proti vsem oblikam diskriminacije. Ehm, tudi tistim, ki so zelo zakoreninjeni, zakoreninjene ženske, eh, so veliko krat delale za minimalno plačo, eh, poleg tega se pojavljajo še druga zapletena vprašanja. Eh, delo žensk se obravnava kot neko možnost za ženske samo in ne kot nujnost, kot v primeru moških. Poleg tega se. Mm, ženske težko prilagajajo uh, družinskemu urniku in pa delovnemu urniku, uh, težko se temu prilagodijo tudi delodajalci. Torej, ženske opravljajo večplastno delo in to bi, treba, bi bilo treba upoštevati. Uh, ta tema mora biti osnova za vse politike, tako na nacionalni kot na evropski ravni, vendar je poleg tega treba upoštevati tudi, da so pomembne kampanje eh, ozaveščanja, približevanja, eh, neke vzdržne kampanje, ki bodo eh, spremenile miselnost. Moje vprašanje je naslednje. Parlament in komisija, kako bi lahko ti dve instituciji vzeli za svoje te vidike? in kako bi jih v neki uh, realnosti tudi izvajali, še posebej v tako težkih trenutkih, kot jih zdaj doživljamo zaradi krize. Hvala. Hvala. Ja, eh, res eh, nam zmanjkuje časa, še dva govornika imamo. Veliko sva se je še javilo k besedi, ampak ne boste mogli vsi dobiti besede končati moramo tudi zaradi tolmačev, eh, ki so z nami že skoraj tri ure in pol, potrebujejo počitek in pa eh, seveda tudi kosilo. Besedo dobi gospa Vonta. Zelo na kratko, za tri minute, potem pa se moramo lotiti naslednjega panela. E, za eno minuto, prosim. Želim predstaviti eh, en primer dobre prakse, relativno dobre prakse in to bom storila v manj kot dveh minutah slovenija je bila pred zadnjimi predčasnimi volitvami decembra leta dva tisoč enajst ena od evropskih držav z najnižjo zastopanostjo žensk v nacionalnem parlamentu. v poslanskih klopeh jih je sedelo le dvanajst oziroma trinajst odstotkov danes je v našem državnem zboru več kot trideset odstotkov žensk največ v naši zgodovini kar je bistven korak naprej eden od razlogov za to je verjetno tudi ta da so se politične stranke odločile da so na svoje liste v tako imenovana bolj izvoljiva okrožja oziroma enote kandidirale ženske. najbolj prepričljiva pri zastopanosti žensk je bila prav novo nastala politična stranka pozitivna slovenija. no pri sami če smem reči delitvi dela v parlamentu smo ohranili še uspešno delitev med poslanci in poslankami čeprav moram povedati da sem se kot predsednica komisije za peticije človekove pravice in enake možnosti <laughs> začudila da smo v komisiji izključno ženske članice le zakaj se morda vprašate zato ker sem prepričana da razlog za to ni tako pozitiven kot se morda zdi na prvi pogled da gre v nekem pogledu za stereotipno delitev področij na ženska in moška torej tudi v politiki no pri oblikovanju vlade pa smo kljub dobri zastopanosti žensk v parlamentu doživeli neprijetno presenečenje imamo le eno ministrico pa še to brez listnice. kot ženski je to zame nesprejemljivo in naj se na koncu dotaknem še enakega plačila res je da so razlike med ženskimi in moškimi ki opravljajo enako delo pri nas manjše kot je evropsko povprečje po zadnjih podatkih je ta razlika štiri štiri odstotka a zadnji podatki že kažejo da to relativno dobro prakso načenja gospodarska kriza. Sedaj pa dobi besedo gospod Egiman Bahis, turški minister za evropske zadeve. Izvolite besedo in pozdravljeni. Hvala lepa. Eh, prejšnji teden sem gostil Edith Bauer in njen odbor v Turčiji prejšnji teden. Eh, ja, eh, čeprav se popolnoma ne strinjam s tem, je eh, Margaret Thatcher eh, nekoč rekla, če želite, da se nekaj pove, vprašajte moškega, če želite, da se nekaj naredi, pa vprašajte žensko. Ja, vidim, da so poslanci in poslanke v Evropskem parlamentu organizirali ta pomemben dogodek, kjer razpravljamo o enakem plačilu za enako delo. Um, Mednarodni dan žena je 35-letna tradicija uh, in uh, mislim, da bi se pravzaprav morali 365 dni na leto ukvarjati z tem vprašanjem enakosti moških in žensk, ne samo na današnji dan. Sam sem član politične stranke v Turčiji, ker imamo več kot 2 milijona uh, članic žensk in uspeh moje stranke prihaja predvsem iz te ženske veje iz osebnih izkušenj torej vem, da če lahko resnično mobiliziraš ženske, 55 eh, odstotkov svojega prebivalstva, je to seveda recept za uspeh. Napredek eh, pravice ženske v Turčiji je ključni element eh, našega uspeha od ustanovitve Turške republike leta 23. Eh, volilno pravico ima ženske že od eh, leta 1930, torej prej kot eh, marsikje druge po Evropi. Prvega diplomata, prvo žensko diplomatko smo imenovali leta, tri, leta 32. Seveda pa se tudi pri nas pojavlja ta problem enakega plačila za enako delo. No, V politiki so ženske zelo zastopane. 58 eh, žensk. Eh, je zastopanih na mojem ministrstvu in pa 65 odstotkov. Admit, Union... Je zastopanih žensk tudi sicer. Ta reformni proces eh, je Turčijo napravil za veliko bolj pregledno in demokratično. Turčija je tudi postala bolj samozavestna. To je pomemben proces tudi za turške ženske. Več, kot, več, več reform, kot sprejmemo, boljši je življenski standard naših žensk. Ta reformni proces je užival podporo tako opozicijskih, kakor koalicijskih strank v Turčiji. To je povečalo vidnost žensk v politiki, v družbenem življenju in uh, nobena tradicija ne more biti izgovor za to, da se uporablja kakršnokoli neenakopravno obravnavanje ali uh, nasilje in eh, zato se moramo na ta pomemben del dan spomniti tudi na ta problem nasilja, ki je prisoten v vseh državah. Tudi v marsikateri Eh, zelo etablirani demokraciji v Evropski uniji. Ne smemo eh, pripisovati problemov žensk, kakršnekoli religiji, državi, eh, regiji. To je naš skupen problem. Vse posameznike moramo obravnavati na enak način in zlasti, ko gre za enako plačilo za enako delo. To je problem, ki se ga moramo lotiti vsi. Vesel sem, da je moja država veliko dosegla v zadnjih eh, devetih letih v času eh, premija eh, Erdogana. Delovna sila mora, potrebuje tudi ženski del, In naša dožnost je, da razvijamo te strategije, delati moramo z roko v roki. Hvala lepa, da ste mi dali možnost, da spregovorim pred vami tukaj. Uh, Najlepša hvala za prispevek, vaš prispevek na tem sestanku. Imam pa kratko vprašanje kolegice Buskur. Uh, yes, uh, nice Dobro je, da imamo tukaj ministra države kandidatke na tem pomembnem posvetu. Pomembno je povedati, da so pravice ženske tudi pomembna tema pri pogajanjih. Pozdravljam ministra in mu čestitam za novi zakon proti nasilju nad ženskami, ki bo verjetno sprijet v kratkem oziroma v tem času, ko govorimo tukaj. Politika za preprečevanje nasilja nad ženskami je nujno potrebna. Treba je zagotoviti namreč varno okolje za ženske, ne samo preprečevati razlike v plačilo, potrebujemo tudi dober trg eh, dela. 30 eh, odstotkov je zdaj zastopano žensk eh, na trgu dela, verjetno bi lahko to še povečali. To je tudi ambicija, ki se skriva v strategiji EU 2020. E Mogoče bi nam lahko minister nekaj več povedal o tem, na kak način si prizadevajo v Turčiji za večjo udeležbo žensk na trgu dela v skladu za strategijo EU 2020. In še eno vprašanje imam za ministra glede odpiranje 19. poglavja pri pogajanjih, ki se prav tako ukvarja z enakostjo oziroma enakopravnostjo med spoloma. Ali menite, da bi lahko v kratkem eh, to poglavje odprli? Po mojem mnenju bi se to moralo zgoditi čim prej. Poleg tega je potrebno odpriti tudi poglavje 23, ki se ukvarja z človekovimi pravicami, s temeljnimi pravicami sploh žensk. Prosim. Hvala lepa. Eh, hvala, gospa Boskor, za mm, tudi eh, zelo pomembno poročilo, ki nas je vodilo pri reševanju nekaterih naših eh, trenutnih problemov in pripričevanju težav v prihodnosti. Če odgovorim na vaše vprašanje, do konca leta 2011 smo imeli skoraj 8 milijonov žensk, ki bodo v Turčiji zaposlene. Če to primerjate mm, s preteklostjo leta 2004, je znašalo število, je znašalo stopnja 23,3 odstotke. Leta 2011 smo eh, prišli na 28,3 odstotke. Bolj bi eh, govoril bolj o leto 2023, kar bo obletnica moderne turške politike, ne 2020, kjer bi morali doseči bistveno višji odstotek zaposlenosti že v vseh sektorjih do 58 odstotkov. Storili smo že veliko korakov za to, da bi izpolnili pravni red Evropske unije na področju pravic žensk z zagotavljanjem enakega plačila za enako delo. Eh, turški parlament ima največjo zastopano žensk kadarkoli v, pre, v zgodovini te države. A je to dovolj? Mislim, da ne dokler ne bomo prišli do 50 odstotkov, eh, bomo morali delati na tem. Gospod Boskur ve, da si naša stranka izjemno prizadeva za dosego tega cilja. Kar zadeva 19. Eh, 19. poglavje. Turčija je odprla 13 od, eh, od 33 eh, poglavij, torej jih imamo še 23. 17 od teh eh, poglavij je blokiranih iz političnih razlogov strani ali držav članic ali sveta tako da ostaje še trije, tri poglavja. Eno od teh poglavij je eh, poglavje 19 eh, o socialni politiki in eh, zaposlovanju. Pred kratkim smo sprejeli osnutek zakona o delovnih razmerjih, pri čemer smo vključili vse nevladne organizacije, predstavnike delodajalcev, delojemalcev in pripravili osnutek, ki bo v parlamentu, upamo, da bo ta zakon, ko bo sprejet, zadostoval, da bodo države članice oziroma svet eh, Evropske unije odprli poglavje za pogajanja. Upam, da bodo evropski eh, parlamentarci, ki predstavljajo veste Evrope, eh, tudi vplivali na države članice, da končajo z to slabo politiko blokiranja posameznih poglavij in da bodo odprle pod za pogajanja za Turčijo, kar je pomembno tudi za ženske Turčije. Hvala lepa. Zdaj pa moramo nadaljevati z zadnjo govornico na našem seznamu oziroma na programu, tako da dajem besedo gospe Edith Bauer, članici odbora za pravice ženske poročevalka pri poročilu načela enakega plačila za enako delo med moškimi in ženskami. Izvolite, gospa Bauer. Hvala, gospod eh, predsednik, gospe in gospodje, drage gosti in gosti. Za zaključek eh, razprave bi povedal, da, se, da lahko vsi ugotavljam, da bi morali odpraviti razliko med eh, plačilom. Vprašanje je samo kako. V začetku priprave tega poročila smo imeli razpravo, ki je trajala dva dni. Šlo je za pobudo eh, treh eh, mladih članic Evropskega parlamenta, ki so podpisali dopis, eh, ki je bil poslan predsedniku parlamenta 8. marca 2010. Pozvale se so k pripravi poročila o enakem plačilu za enako delo v skladu z 42. členom poslovnika, ki pravi, da lahko parlament zaprosi komisijo za priprav novega zakonodajnega akta za možnostjo doseganja oziroma določanje tudi rokov za pripravo tega zakonodajnega postopka. Na tej osnovi smo to naredili. V skladu z 157. členom eh, pogodbe o delovanju Evropske unije imamo nove pravice, kot smo pa že povedali, imamo tudi direktivo iz leta 2006 o izvajanju načela enakih možnosti in enake obravnave eh, moških in žensk pri zaposlovanju in v poklicnih zadevah. Eh, šlo je za prenovitev. Ta direktiva je začela veljati in nadomestila starejšo direktivo iz eh, leta 75, 1975 glede usklajevanja zakonov držav članic eh, pri načelo enakega plačila za ženske in moške. Čeprav je nova direktiva uveljavljena in naj bi jo prenesli v zakonodajo držav člani iz 2011, ugotavljamo, da praktično ni prišlo do nekih velikih sprememb v zakonodaji držav članic, predvidene pa tudi niso bile sankcije za delodajalce, ki ne upoštevajo načela enakega plačila. To počasno napredovanje, trenutno smo pri 16,4 odstotkih eh, razlike v plačilu, kot smo že slišali med 1,9 odstotkov na polskem. In zelo zanimivo je bilo slišati eh, prispevek eh, v tem oziru polskim kolegicam, ki so poročale, da imajo 20 krat večjo razliko v plačilo, kot smo poročali od Eurostata. 25,5 odstotkov na češkem in Avstriji kljub temu, da imajo te države zakone za enako plačilo že, ki veljajo že več kot 40 let. Naj upozorim tudi na to, da so ti podatki zelo začasni, preliminarni. Kaj ti ni Grčije, Cipra in Estonije, v Grčiji naj bi bila ta stopnja 20 odstotkov, koliki so včeraj govorili o 40 odstotni razliki v Estoniji. Eh, tako da bodo številke v končni fazi više, kot so v poročilju Eurostata. Ukrepi torej niso bili dovolj učinkoviti, sama zakonodaja tudi ne zadostuje. Ne delamo si otvar, da bomo samo s tem rešili zadeve, ampak izkušnje kažejo, da lahko izboljšamo eh, da še vedno lahko izboljšamo zakonodajo, ker gre tukaj za komplo, kompleksno zadevo. Ima tudi različne razloge in vzroke, ki so večplastni, tudi gospodarske eh, narave, gre za segregacijo na trgu dela, nevrednotenje dela žensk, usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja, tradicije in stereotipi, kot naprimer izbira. Eh, izobraževanja in zaposlovanja oziroma zaposlitve. Če to poštevamo, se treba zavedati, da je polovica teh eh, razlik eh, nerazložljivih. To je razlika, ki temelji na diskriminaciji. Statistike pokažejo tudi, da se starostjo povečuje ta razlika v plačilo, spreminja pa se tudi z stopnjo izobrazbe. zakaj se je ta razlika, zato se tako zelo poveča ta razlika po prvem porodniškem dopustu eh, ženskem. Zaradi različnih vzrokov mora biti pristop tudi zelo celovit, eh, vključevati mora zakonodajne in nezakonodajne ukrepe. Vsaj to. Eh, cilj poročila, mojega poročila, o katerem razpravljamo v odboru FEM in o katerem bomo razpravljali tudi Eh, na plenarni zasedano, je bil, da najdemo tista področja, kjer je mogoče doseči napredek, eh, ker ima komisija obveznost v skladu z 32. členom prenovljene uredbe, da eh, preveri delovanje direktive in če je potrebno do 15. februarja 2013 predlaga spremembe. Zato pozivamo komisijo, da Spreme ukrepe proti diskriminaciji žensk in eh, omogoči bolj učinkovito zmanjšanje razlike v plačilo. In na devetih eh, področjih bi bilo to mogoče storiti. Definicija mora pokrivati bruto plačo, pri čem je treba razlikovati med. Eh, razlikami v neto plačne in eh, neprilagojenimi eh, dohodki. Klob, kljub ukrepom še vedno nimamo dobre statistike, ki bi bila primerljiva. Naj omenim samo eno zadevo. Gre za obvezne preglede eh, plačilnih listov oziroma izplačil oziroma revizije plačil, kjer je vsaj 10 odstotkov zaposlenih žensk v podjetjih. v podjetjih z najmanj 100 zaposlenimi, kajti pogosto se plačna politika oblikuje nekje v skriti kamerici, za zaprtimi vrati torej. Prav tako se je postavilo vprašanje, kakšno vlogo ima enaka vrednost dela, enako vrednotenje dela. Menim, da na to vprašanje pravega odgovora še nismo našli. Slišali smo še eno zadevo. Pravna sredstva in pa zastopniki za pravice do enakega plačila. Potrebujemo eh, zastopnike, ki bodo imeli pristojnosti za uvedbo postopka v primeru odkritih kršitev, tako da bi lahko v primeru diskriminacije pri plačilu spravili zadeve pred sodišče. Prav tako je naše mnenje, da bi morali ukrepiti socialni dialog kajti odgovornost sindikatov na tem področju je brez dvoma velika. Preprečevanje diskriminacije je še eno področje, ki je pomembno. Treba seveda ozaveščati eh, ljudi v tem smislu. potrebujemo tudi osrezne smernice za praktično izvajanje ukrepov nediskriminacije. Slišali smo, da imamo logi biti orodje za transparentnost, kolektivne pogodbe. In na koncu treba omeniti tudi možne sankcije. seveda ne želimo spostavljati um, novega upravnega bremena in našati še več birokracije v gospodarstvo, vendar pa v nekaterih državah, kjer uporabljajo to logit metodo pri odločanju o tem, oziroma pri eh, odločanju v postopku javnega naročanja imajo določene uspehe, zakaj ne bi uporabljali tega tudi tukaj. Seveda z zakonodajo ne bomo mogli rešiti vse probleme, vseh problemov, samo celovit in eh, večstopenski pristop bo lahko izboljšal situacijo in eh, dolgoročno zmanjšal razlike v plačilo ali jih odpravil. Tukaj imamo vsi svojo odgovornost. Hvala lepa za pozornost. Hvala lepa. In zdaj bomo zaključili z tem zasedanjem. Zelo kratek bom in to bom naredil v švedščini. Za nami je dolg dan oziroma dolg posvet, ki pa je bil zelo zanimiv. Ja, takar, Mislim, da smo vsi dobili zelo veliko snovi za razmišljanje. Zahvaljujem se vseh, eh, vsem, ki so prispevali k razpravi in ki so se deležili eh, tega posveta. Vedno znova slišimo isto vprašanje. Slišali smo pritožbe, da niste mogli govoriti tako dolgo, kot ste si želeli, ampak eh, Poglejte na zadevo drugače, z pozitivne strani. Bistveno težje je v kratko odmerenem času povedati nekaj konkretnega. O diskriminaciji na delovnem mestu oziroma pri plačilu je mogoče še veliko povedati. Ni dovolj, da samo govorimo, treba je tudi sprejeti konkretne ukrepe. Potrebno bo najti praktične primere, dobre prakse, ki nam bodo pomagale. Vprašal sem se, eh, vprašali so me, katero je najpomembnejše vprašanje, ki bi ga morali postaviti pri premostitvi razlik v plačilo med moškimi in ženskami. To je za politika zelo težko, če sme postaviti samo eno vprašanje. In eh, mogoče bi bilo treba to vprašanje spremeniti. Dolgoročno bo to prav gotovo najpomembnejše vprašanje, ki ga bomo morali rešiti. In to je vprašanje, s katerim se bodo v prihodnosti ukvarjali tako moški kot ženske. Vse skupaj ima velik vpliv, če pomislimo, da ženske pogosto delajo na slabo plačanih delovnih mestih, da imamo diskriminacijo pri izbiri kandidatov za delovna mesta. To so zadeve, ki se dogajajo in eh, s tem se bo treba ukvarjati. Veseli me, da smo imeli priložnost, eh, da se danes srečamo. Da se vas je toliko odeležilo tega posveta, zahvaljujem se vsem govornikom, zahvaljujem se tudi tolmačem ki so nam omogočili, da smo se sporazumevali. Hvala lepa. Poleg tega bi izrazil pozdrave. Tukaj imamo delegacijo iz Bahrajna. Veseli me, da ste se tudi vi odeležili naše prireditve. Upam, da je bilo to za vas tudi zanimivo ledamöter i parlamentet och när det gäller nationella parlamentsledamöter så kommer det finnas en... Zdaj pa vas vse vabimo na koktejl v drugem nadstropju. Hvala lepa še enkrat in upam, da je bilo za vas tudi zanimivo.